so, Tako, spoštovane kolegice in kolegi, pozdravljeni nazaj na sestanek našega odbora. Uh, Imam to posebno veselje in čas, da lahko pozdravim našega predsednika Jeržija Buzeka. Dobrodošli na našem odboru. Vem, da se veliko ukvarjate z vprašanji varovanja okolja in vprašanji podnebnih sprememb. To delate že veliko let in zato nam je vsem v veselje, da ste z nami. Prav tako pozdravljam eh, gospoda generalnega sekretarja Krausa Veleja. Tudi to je oseba, ki zelo dobro pozna ta vprašanja in pozdravljam tudi Izabel Diron, podpredsednico za okoljska vprašanja. Dobar dan, Izabel. In pozdravljam tudi vse sodelavce do sedaj naštetih. V odboru sedaj nastopa pomemben slavnosten trenutek, da podpišemo izjavo EMAS o eko upravljanju. To je sistem eko upravljanja Evropskega parlamenta. Že več let se okvarjamo z okoljskimi standardi, skušamo doseči okoljske standarde, Eh, cilje, eh, od eh, sodržavljanov in celotne družbe zahtevamo veliko naporov in zato je edino pravilno to, da sami pokažemo, da smo lahko vzor. Evropski parlament je veliko naredil v zvezi z pravili EMA iz 2004. 2009 je bila uredba revidirana in Predsednik je generalnemu sekretarju obljubil, da bo prišel k nam, da se bo z nami pogovarjal in da bomo potem podpisali novi dokument. Kot Evropski parlament, eh, tu je potem še 27 nacionalnih parlamentov in zato bi bilo zelo dobro zagotoviti, da naši kolegi v nacionalnih prestolnicah tudi spoznajo pravila EMAS-a. In Gospod predsednik, mogoče bi lahko o tem povedali nekaj besed, eh, besed tudi o možnem sodelovanju na to področju. Dobrodošli, veselimo se eh, tega, kar nam boste povedali in dajem vam besedo. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Zelo lepo je, da sem še enkrat v odboru ENVI, odboru za okolje. 16 mesecev sem, sem, eh, bom še predsednik Evropskega parlamenta, potem bom pa prišel nazaj v okoljski odbor. Torej, to eh, ni tako dolgo. Torej, danes bomo ponovno podpisali dokument EMAS, to je zelo pomemben dogodek, kajti še enkrat želimo s tem podariti, da so to stvari, ki so za nas zelo pomembne. Evropski parlament se je o zelenih stvarih pogovarjal in razpravljal od samega začetka, od leta 1979, od takrat, ko so člani Evropskega parlamenta demokratično izvoljeni. In stalni odbor imamo tudi že od leta 1979. In rečemo lahko, da obstaja veliko znanja v tej hiši, to je v bistvu edinstveno in zato je predlog, da razširimo svoje znanje, svoje eh, koncepte iz EMAS-a širše, torej ta predlog je zelo dober. In jaz sem resnično prepričan, da lahko zmanjšamo učinek človeškega delovanja na okolje. Sicer ne bi bili niti začeli z EMAS-om. 17 odstotkov zmanjšanja CO2 v zadnjih šestih letih in obljubili smo tudi, da bomo dosegli 30 odstotkov do leta 2020. Mogoče bo mogoče ta cilj doseči še nekoliko prej. Zelo dobro vemo. E, električna energija iz obnovljivih virov recikliranje in pa uh, eh, vrčevanje s papirjem. To je zelo, zelo pomemben delež v teh 17 odstotkih. In zelo sem vesel, da je generalni sekretar prejšnji teden lansiral študijo z namenom vzpostaviti neko celovito schemo zmanjševanja uh, emisij oglika. In to je naša odgovornost. Se pravi, skrbeti moramo za zmanjšanje emisij, istočasno pa moramo tudi zmanjšati število svojih potovanj, kolikor se pa le da. Če želimo biti kredibilni v svojih razpravah o okolju, moramo opraviti svojo domačo nalogo tudi v Evropskem parlamentu. In zato se mi zdi, da je danes to dob, dobra priložnost za srečanje in za ponovni podpis sporazuma IMAS. Prepričan sem, da imamo pred seboj Cancun, ki je pomemben dogodek za ta odbor, za Evropski parlament in za celo Evropsko unijo. Kajti Evropska unija si želi biti vodilna na tem področju in vemo, da v Cancunu lahko veliko dosežemo. Menim in eh, to vam želim povedati kot kolegom in prijateljem, da verjetno ne bo mogoče doseči dogovora o emisijah v postkjotskem obdobju, ampak svoje napore moramo vložiti na tista tri področja, ki so bolj izvedljiva. Namreč, prvič, tu je problem eh, sečnje gozdov, deforestacije, ugotoviti moramo načine, kako ustaviti ta proces. Drugič, tehnologije. Vse, kar je povezano s tehnologijami, zelo dobro vemo v Evropskem parlamentu, v odboru Envi, v odboru ITRE, da brez novih tehnologij ne moremo ustaviti eh, eh, sprememb, ki se dogajajo v okolju in eh, podnebnih sprememb in zato moramo izboljšati prenos tehnologije. Prenos tehnologije je eh, potreben tudi v smeri manj razvitih držav in pa novo razvijajočih se držav. In se mi zdi, da bi bilo to eh, zelo pomembno vprašanje, s katerim se moramo ukvarjati v naši skupnosti. Potem pa zadnja točka, o kateri se moramo začeti resno pogovarjati, pa je prilagoditev Eh, oziroma eh, je sklad za prilagajanje globalizaciji in eh, lajšanje, lajšanje posledic podnebnih sprememb. O tem smo se že pogovarjali. Žal ni bilo dovolj denarja, vendar pa bi lahko izboljšali tri stvari in pripravili resna pogajanja za Johannesburg. To bi bilo zelo dobro. Eh, in dobro bi bilo, če bi sedaj bili pripravljeni za Cancun, kot je treba. Ne vem, če se strinjate, ampak eh, želel sem vam povedati, kakšne so moje osebne izkušnje z voditelji držav Evropske unije. Mogoče to niso najboljše novice, ki vam jih lahko povem, ampak še vedno, če bi te tri stvari lahko spravili skozi v Cancunu, bi bilo zelo dobro. Pogovarjal sem se tudi z gospodom predsedujočim o tem, zakaj bom v Cancunu. Nemogoče je izvesti uradni obisk v Mehiko za en dan za nekaj kolegi iz kabineta. O tem razmišljam. Ampak razmišljam o tem, da bi pustil. Uh, oziroma pooblastil gospoda Jo Lajnena in da ne bi šel na konferenco. Bil sem na Balijo, v Poznano, v Köbenhavnu pred štirimi dnevi v Nairobiju. Se pravi, nekaj sem že spoznal in mislim, da bi bilo torej bolje. Ampak to je odprto vprašanje z vašim našim eh, predsedojočim eh, e, odbora Envi sem se o tem začel pogovarjati pred nekaj dnevi in to puščam kot odprto vprašanje pred vami. No, mogoče nekateri mislite, da bi bilo bolje, da sploh ne gremo tja. No, to je vse. Hvala. Ja. Najlepša hvala. Vemo, kako zelo ste pridržani, privrženi varovanju okolja. Vemo, da ste sodelovali na različnih vrhih kopsu. Eh, eh, v Cancunu bomo poskušali biti čim bolj ambiciozni in eh, pripravili bomo tudi rezolucijo za novembrsko plenarno zasedanje. Še vedno si želimo doseči globalni dogovor o varovanju podnebja. V Cancunu pa se moramo pogajati o različnih vidikih takšnega globalnega sporazuma in mogoče bo v Johannesburgu mogoče potem doseči celoviti sporazum. Potrebno bi bilo, da bi dele tega sporazuma dosegli že v Cancuno in vemo, da bi z velikim veseljem prišli tja, da razumemo vaše težave s časom, pa s pogajanji, pa z vsemi Eh, nalogami. Torej, tudi če ne boste z nami, vemo, da ste srcem in dušo z nami in vemo, da nas boste podpirali tudi v Mehiki. Izabel Diro ima sedaj besedo, podpredsednica. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Sama menim, da je ta program EMAS, za katerega sem odgovorna kot podpredsednica tega parlamenta, torej ta program je anti-greenwashing. Istočasno moramo narediti to, kar pridigamo, to ste ravno kar povedali, gospod predsednik, ta parlament in ta odbor ne smeta ostati samo zakonodajalca, ampak morata postati tudi eh, organa, ki pokaže ta vzor. Ravno tako moramo dokazati, da so instrumenti, ki jih uporabljamo, res koristni instrumenti. Zakaj kupovati manj eh, odnesnažujoča vozila, če se potem z njimi več vozimo? kaj, kaj pomenijo ta vozila potem, če bo CO2 ja še več. Zakaj uporabljati nove vire energije, če to ne bo pripeljalo k eh, manjši porabi energije. Torej, EMAS je zato dober program, kajti to nam omogoča vsem, da se potrudimo, da uh, je naš vpliv na okolje čim manjši, torej negativni vpliv seveda. In ravno tako je potrebno, da se kot parlamentarci znamo mobilizirati. Mi kot osebje, ampak treba je zagotoviti tudi eh, angažiranost, mobilizacijo vseh institucij, tako da bomo vsi vključeni v vsakodnevno uporabo EMAS-a. Če nam bo to uspelo, bomo dosti bolj kredibilni tudi na vzven. Takrat, ko bomo branili politike zmanjševanja emisij CO2. -ja. Tako bomo pokazali, da je ta parlament ne nič emisij, tega ne morem reči, ampak bomo dokazali, da uh, se resnično trudimo za to in da je to pomembno tudi iz gospodarskega vidika. Kot veste, se ukvarjam tudi z proračunom tega odbora. Torej, če bomo znali pokazati, da z resnimi ekološkimi cilji, ki se izvajajo, lahko zmanjšamo tudi stroške svojega delovanja, uh, Eh, je to dvojna korist z okoljskega vidika in pa z vidika eh, odgovornosti, ki jo ima ta parlament do javnega denarja, ki ga upravljamo. Torej, to je orodje, to orodje morajo poznati tudi drugi, ravno tako pa moramo predstaviti eh, ta program tudi znotraj institucij. Vi, mi, člani tega odbora imamo dodatne odgovornosti, kajti ne moremo istočasno sprejemati zakonodaje, pa pri tem eh, pozabiti to, kar moramo in moramo narediti na ravni EPA. Eh, e -ja. To je eh, zelo dobro urodje, seznanite se z njim in mislim, da je to zelo koristna stvar na področju okolja. Najlepša hvala, gospa podpredsednica. Sedaj bomo poslušali predstavnike političnih skupin. Seveda se zavedam, da je to, da delamo v Bruslu in Štrasburgu, določeno breme. Mogoče ni treba o tem govoriti sedaj, zato ker tega ne bomo rešili danes za to mizo in v tem odboru, ampak mogoče kdaj drugič. Linda McEwen je bila poročevalka o EMAS-u, o uredbi in zato bi njej dal najprej besedo. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, ne potrebujem treh minut. Našemu predsedniku se želim zahvaliti, zato ker vem, da jemlje vprašanja podnebnih sprememb zelo resno. E, trdo dela bil je v Poznano, v Köbenhavnu, v Balijo, skušal je doseči določen napredek. Tisti, ki delamo znotraj te institucije, vemo, da so stvari, ki bi jih lahko naredili bolje in da bi lahko naredili več na področju varčevanja za energijo in ravno zato vem, da je EMAS tako zelo pomemben. Ko smo se dogovorili spremeniti EMAS lani, smo želeli zagotoviti, da bomo najprej naredili red doma eh, in eh, novice o zmanjševanju eh, emisij CO2-ja so dobre, potem lahko bi naredili to, eh, tudi več eh, na področju recikliranja. Ampak kam grejo plastične steklenice iz, iz uh, uh, pisarn? V Štrasburgu imajo posebne koše za različne stvari, ampak potem tisti, ki to zbirajo, vse skupaj se sujejo skupaj. Torej, sumim, da ne sortirajo uh, odpadkov v Štrasburgu. Pa ne vem niti dobro, kako to poteka v, v Bruslu. Torej, tu bi lahko naredili več. In mislim, da bi EMAS lahko eh, tudi pripomogel k vrčevanju. Lani smo določene stvari poenostavili. Eh, Problemi so bili tudi s tem parlamentom. Imamo tri različne lokacije, Luksemburg, Strasburg in uh, eh, Brusel. In uh, zakonodajo uporabljajo te države na različen način, zato je tudi Evropskemu parlamentu težje uporabljati to uredbo. Lahko si predstavljamo, da, imamo, uh, da imajo probleme tudi podjetja. Torej, z poenostavitvijo EMAS-a bo verjetno več uh, podjetij uspelo zmanjšati svoj eh, oglični odtis in bolje upravljati svoje resurse. Najlepša hvala, gospod predsednik. Veselimo se že sprememb in veselimo se sodelovanja v okviru EMAS-a. Hvala lepa. Hvala lepa. Hrceber, eh, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Z velikim veseljem pozdravljam predsednika Buska in generalnega sekretara in podpredsednico. In zelo pozdravljam to samo obvezo Evropskega parlamenta. Ne želim sedaj govoriti o Strasburu in različnih krajih, kjer se parlament srečuje. Kljub temu pa moramo razmisliti o tem, kaj lahko izboljšamo. Kar se Kankuna tiče, pa bi se zelo veselil, če bi gospod predsednik se tega udeležil, čeprav ima zelo natrpan dnevni red, čeprav posebno sedaj, ko imamo Lizbonsko pogodbo, pomembno bi bilo, da bi kot parlament podali jasen znak. Seveda ne želim omalaževati Jo Lajnena, gospoda predsednika tega odbora, vendar pa predsednik Buzek bi bil seveda bolj na mesto in bi pomen Evropskega parlamenta svojo navzočnostjo še povečal. Kar se EMAS-a tiče, pa bi rad omenil še nekaj podrobnosti. Gospod predsednik je o tem že govoril, tudi gospod podpredsednica. Moramo biti za vzor. Rad bi, da preverite, kako se skupaj gleda z našo vozno, vozno službo, kako je izgledal javni razpis in kako lahko sedaj to uporabljamo. Seveda pa bi lahko še marsikaj prihranili, kar se emisicije od dva tiče. In mislim, da bi potem vsi imeli tudi boljšo vest. To ni populistično. Danes smo glasovali o emisijah CO2 in o lahkih tovornih vozilih in tam zahtevamo zelo stroge standarde, tako da mislim, da moramo tudi mi biti za vzor. In še nekaj, to me zanima kot nekadilca. Posod imamo oznake, da se nekadi, Noben od poslancev pa se tega ne drži. Tudi tukaj moramo biti pošteni do samih sebe. Vedno znova imamo pravila za druge. Mislim, da se moramo tudi sami držati teh pravil in to dosledno v parlamentu. Sicer bomo neverodostojni. In še moja najljubša tema, voda. Nimam vtisa, da parlament resnično učinkovito uporablja vodo. Vem, da je v Bruslju in Strasburu dovolj vode, vendar pa sedaj smo imeli tri revizije direktive o vodah, tudi o učinkovitosti uporabe vode in gotovo bomo sprejeli stroga pravila. Zato bomo poskrbeli mi tukaj in zato moramo tudi v parlamentu kaj storiti. Hvala lepa. Ja. Da, še prav posebno stranišča v Strasburu so prav posebna zgodba, je potrebno veliko storiti, veliko vode porabijo, dajo pa malo tukaj bo potrebno kaj storiti. Chris Davis. Hvala lepa. Še enkrat želim tudi sam pozdraviti ponovni podpis tega teksta in upam, da bomo lahko tudi slišali predstavitev MSO, če ne v odboru, potem pa na seminarju. Mislim, da bi morali biti vodili na področju dela na podlagi EMAS-a in da moramo dati tudi nekaj spodbude in politične podpore. Ne vem, če ste že kdaj bili v tovarni avtomobilov in videli, da imajo povsod eno veliko tablo, kjer eh, so statistični podatki o učinkovitosti eh, izolacije. To je management by eh, measuring, upravljanje z merjenjem in sicer porabe energije, uporabe odpadkov. Skratka, vse to vidite na velikih tablah v raznih tovarnah. To je delamo, to so cilji, do to smo prišli pri doseganju teh ciljev. In Mogoče bi lahko generalni sekretar razmislil o tem, kje bi bilo pravo mesto za tako tablo. Jaz bi bil eh, vesel, če bi to imeli. Tako bi lahko obiskovalce pripeljali in jim pokazali, kaj mi delamo in kako delamo. In to bi bil dober primer tudi za druge parlamente in tudi za druge institucije. Hvala lepa, Chris Davis. Uh, Karl Šuta. Hvala lepa pred eh, nedavnim sem bil imenovan kot odgovoren za EMAS v tem odboru in zato sem vesel, da ste z nami, da bomo skupaj podpisali ta tekst. Vendar pa moramo vedeti, da vsega ne izpolnjujemo. Pred več kot desetimi leti smo se odločili, da bo pet odstotkov naše energije take, ki jo bomo uh, proizvedli sami. Na parlamentu nisem videl še nobene sončne celice. Uh, Torej, kje pa je sedaj teh pet odstotkov lastne energije, o kateri smo se že dogovorili in zakaj se to ni zgodilo? Potem to gledam. Zakaj vedno uporabljate 8-gramski papir, včasih je 65-gramski plastične stekleničke, zakaj pa ne razpišemo javnega natečaja in uh, rečemo, da je treba uh, ponuditi vodo v uh, steklenicah, ki se jih da ponovno uporabiti. Potem lučke tukaj, svetilke. Mislim, da je zelo težko plezati uh, in drago plezati sem gor. In imamo tudi LED eh, žarnice brez eh, živega srebra. Zakaj nimamo javnega razpisa za eh, žarnice brez eh, živega srebra, ki so dal, dolgo trajnejše? Res, da so dražje, ampak. Eh, Ti stroški se kompenzirajo z manjšimi stroški vzdrževanja potem eh, nove računalnike. Jaz vsako leto dobim nov računalnik ali, tudi, ali v Strasburgu, to, ko eh, računalnikov ne potrebujemo. Recimo občina na švedskem lahko dobi eh, dosti več računalnikov z boljšimi povezavami imamo vse programe v centralnih računalniki in eh, računalniki v naših pisarnah so pa samo eh, terminali in v tem primeru lahko uporabljamo isti računalnik deset let, eh, ne za stari, zato ker je vsa programska oprema na centralnem računalniku. In to pomeni to, tudi dosti manj stroškov. Tudi če pride do problemov, bo uh, Eh, dosti lažje rešiti te probleme, če bomo imeli centralni računalnik. Mi bomo rešili čas, eh, strokovnjaki za računalnike bodo prihranili nekaj časa, tudi energije bomo porabili manj. Potem eh, avtomobili. Zakaj ne bi imeli možnost manjših avtomobilov? Potem ne razumem, zakaj ne moremo kolesa odpeljati domov, pa ga potem vrniti kolo lahko uporabljamo samo po dnevi. Mislim, da bi morali imeti možnost, da bi kolo odpeljali domov oziroma se z njim odpeljali domov. In to so samo vsakodnevni predlogi mojega vsakodnevnega življenja kot poslanca. Mislim pa, da imamo vsi svoje predloge, zberimo te predloge in poskušajmo jih tudi realizirati.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 Veliko dobrih predlogov smo slišali o žarnicah električne eh, eh osvetljavi. Gospod generalni sekretar je prosil upravo administracijo, da pove, kaj moramo narediti. Deset najpomembnejših točk je bilo identificiranih. En od predlogov je bil, da zamenjamo vse žarnice. To bi stalo približno 2 milijona. In ta investicija bi se nam povadila v 4 letih. To sploh ni slabo. In ta, v 4 letih povadili, povrniti investicijo ni slabo. Potem je tu še ena ideja bila, da imamo posebno škatlo za ideje. To, to bi morali imeti poseben sestanek. Ni nujno, da fizično odpremo tako škatlo ampak vsi imamo dobre predloge in zato bi lahko o tem ponovno odprli razpravo. Kaj ti moramo biti odprti do predlogov in narediti vse, kar eh, lahko. Če želimo biti voditelji po vsej Evropi, po celem svetu, moramo začeti pri sebi. Tako pa podpišimo sedaj ta tekst. Hm. To je eh, lepo sporočilo. Hvala, ker ste prišli. Naj vam povem tudi da so znani deloci televizije, parlamentarna televizija, tukaj pa še drugi predstavniki medijev. Torej, sedaj podimo vsi in podpišemo ta dokument in tako se bomo zavezali za drugo obdobje EMAS-a. Ja, kolegin, kolegin, med... Ko kolegice in kolegi, nadaljujemo z našim dnevnim redom. Po predsedniku parlamenta pa sedaj z veseljem pozdravljam komisarko za pomorske zadeve in ribolov v Evropski uniji, gospoda Manaki. Prisrčno dobrodošli v odboru za okolje. Seveda je vaš prvi odbor odbor za ribištvo, to je jasno poslanci pa so si želeli pogovora, izmenjavo mnen z vami in seveda ne želimo sedaj presegati pristojnosti in želimo posegati, želimo posegati na področje odbora za ribištvo, vendar pa ima vaše področje tudi veliko pravka z našim in zelo zanimivo bo slišati, katere pobude, ukrepe boste sprejeli za to, da boste razvili trajnostno politiko na tem pomembnem področju. Danes dopovdne smo sprejeli resolucijo o vrtinah, naftnih vrtinah v vodah. Še prav posebno, kaj lahko EU naredi za lastne vode. In eh, spomnim se vašega zelo zanimivega govora pred počitnicami na to temo. Govor je, mi je bil zelo všeč, ker je bil jasen in dosleden, kakšne najviše zahtevke moramo nametniti tistim, ki izkoriščajo te vire. Okolje in eh, ribištvo sta kompleksni temi, zelo povezani med sabo, torej še enkrat prisrčno dobrodošli. Sedaj pa vam predajam besedo za uvodne besede, za predstavitev vašega programa in za misli za področje ribištva. Prosim. Dear President Leinen, Najlepša hvala, spoštovani gospod predsedojoči Olajnen, spoštovane članice in člani. Zelo sem zadovoljna, da ste me sem povabili za to, da se skupaj pogovarjamo o reformi skupne Eh, evropske ribiške politike. Ne moremo si zapirati očvi pred dejstvom, da so eh, dejstva, s katerimi se okvarjamo, povezana z ribištvom. In zato sem vesela tega predloga, da sem lahko tukaj in res bi želela vaše vprašanje vključiti v svoje delo. To bi mi bilo všeč, kajti potrebujem tudi vašo podporo, če želimo radikalno spremeniti eh, ribiško politiko tako da bi lahko zagotovili trajnostni razvoj na tem področju. Naj povem drugače, uspeh naših politik zahteva tesno sodelovanje med resorji ribištva in okolja. Le na ta način bomo lahko dosegli skupne cilje v okviru obeh politik. Kot smo že omenili, nisem skrivala svoje želje, da bi okoljski vidiki bili upoštevani v središču naše reforme. Potrebujemo eh, pristop z vidika ekosistemov do upravljanja ribištva in moramo zagotoviti ustrezno eh, uporabo eh, pomorske politike, potem pa ustrezno uporabo tudi direkt, okvirne direktive o pomorski strategiji. In naša nova politika mora za doseganje ciljev zagotoviti ustrezni status oko in eh, stanje okoljskega okolja. To pa pomeni zagotoviti, da se ribištvo izvaja na tak način, da bodo ribiški e, staleži, pa tudi staleži e, eh, sesavcev in pa števila rib e, in ptice lahko ustrezno reproducirali. To pa pomeni malo stranskega ulova eh, eh, in eh, malo ulova tudi drugih živali. Naši napori morajo biti osredotočeni na ohranjevanje biotske raznolikosti, vključno z ohranjevanjem Eh, obveznostmi Nature 2000. Potem eh, moramo poskušati zmanjšati završke, kajti ne moremo si toliko završkov več privoščiti. Naša trenutna skupna ribiška politika je pač taka, kot je. Vendar pa ne zagotavlja tega, kar sem sedaj naštela. To smo jasno povedali v svoji zeleni knjigi. In z nami se strinjajo tudi mnogi deležniki. Ne vsi, ampak kar precej se strinja z našim mnenjem. Imamo strukturne presežne zmogljivosti eh, flot in rezultat je ta, je eh, prelov. Drugi eh, problem pa je kratkoročno eh, delanje. Recimo vsako leto potekajo barantanja na ravni sveta o kvotah. To je dizaster, temu se moramo izogniti. In od tega leta naprej, pred reformo ribiške politike, bom poskušala to spremeniti in zato potrebujem vašo podporo. Ampak, prosim, ne razumite me napek. Če ne bomo ušpeli s to politiko, eh, ne bo za to kriv samo svet. Ne trdim, da je eh, svet edini krivec za vse to. Moram priznati, da je pristop od zgorej navzdol pristop, ki ne zagotavlja ustrezne odgovornosti ribiške industrije. Če si sedaj pogledamo te tri probleme, prevelike eh, zmogljivosti, kratkoročno načrtovanje in pa pristop od zgore navzdol in če k temu dodate dejstvo, da včasih tudi ni bilo dovolj politične volje, da bi se zagotovilo eh, spoštovanje eh, pravil, smo blizu katastrofe. In kot sem že veliko krat rekla, v tej hiši in tudi druge, trenutna situacija je nevzdržna. Potrebujemo eh, korenito reformo skupne ribiške politike in zato moramo enkrat za vse le zavreči stara prepričanja, da sta eh, varovanje okolja in ribištvo nekompatibilna. Kaj to pomeni konkretno? To pomeni, sprejetje eh, pristopa z vidika ekosistema in njegovo umeščanje v ribiško politiko. To pomeni ukrepe kot e, zaščito občutljivih e, eh, področjev, občutljivih habitatov, kot so območja za drstenje e, in pa morsko dno. Ta nova politika bo bolje zaščitila ne e, ciljane eh, živalske vrste, kot so morski psi, mor, eh, morske ptice in podobno. Tu je pomembno pomorsko načrtovanje prostora, ki bo omogočalo tudi zagotoviti boljšo usklajenost eh, politik na tem področju. Te ukrepe moramo bolje umestiti v dolgoročne načrte. Dolgoročni načrti so zelo, zelo pomembni. Moj namen je razširiti dolgoročne načrte na vse komercialno pomembne ribiške flote. Kar zadeva naše cilje in namene, sem optimistična, vendar pa bi želela vseeno vas na nekaj opozoriti. Čisto odkrito povedano, vsi ti dobri nameni bodo ostali prazni, če se ne bomo spremenili, če se ne bo spremenil naš način razmišljanja. Izogniti se moramo mikro upravljamo na politični ravni. Potrebujemo tak uh, ustroj, ki se bo osredotočal na uh, izide, na rezultate, istočasno pa spodujo ustrezno uh, uporabo instrumentov na ravni držav članik. Moram moramo zagotoviti, da so vsi deležniki ustrezno vključeni in da prevzamejo svojo odgovornost. Šele takrat, ko bomo to dosegli, lahko upamo na eh, izboljšanje in na boljše spoštovanje zakonodaje. Želim bolj zeleno, enostavno in bolj dostojno skupno ribiško politiko. Kajti eh, to so bili naši problemi in povedala sem, kakšne so naše cilje. Svoje prioritete moramo jasno določiti, ravno tako tudi cilje. Če cilji niso jasni, če so eh, eh, cilji taki, da se nasprotujejo, bo do, eh, pripeljali k kratkoročnih pristopov socialna dimenzija in politična dimenzija pa sta ravno tako pomembni kot vse druge dimenzije. To vam zagotavljam. Ampak, ampak, in sedaj vam moram nekaj jasno povedati. To mora biti jasno vsakomor. Brez, brez zdravih ribiških uh, staležev in brez zdravih ekosistemov tudi ne bo ribištva. Uh, Vzdržnost in trajnost je edini način, kako zagotoviti razvijajočo se močno ribiško skupnost in kako zagotoviti dobro življenje za ribiče. Torej, trajnostnost je prva stvar, ki jo moramo zagotoviti. Ta socialna dimenzija pa me, eh, je, pa me pripelje do problema eh, ribištva majhnih ribičev, individua, eh, individualnih ribičev. Eh, ti mali ribiči prispevajo k socialnemu odkivu in pa k razvoju obaljnih skupnosti, ki so zelo pomembne. Torej, majhna plovila ustrezno, eh, često izvajajo take ribiške dejavnosti, ki manj škodijo okolju in so tudi bolj selektivne kot druge deli flote. Zato menim, da je bistveno pomembno, da zagotovimo, da se te eh, priobaljne eh, flote zaščiti v naši reformi torej, da ne izgo, eh, utrpijo škode. Skupna ribiška politika pa ne, pom, pa ne pomeni sa, samo eh, lovnih sektorjev, ampak pokriva tudi druge sektorje. 50 odstotkov namreč rib, ki jih porabimo v Evropi, je uvoženih. In zato je moj cilj, da spodbujamo trajnostno ribarjenje tudi izven voda EU. Kajti tu gre za več, eh, več lateralne, multilateralne okvire, ki so pomembni, multilateralni sporazumi in tako naprej. In eh, to je jasno zapisano v mojem programu. Verjetno že veste, da nameravam predlagati eh, temelji to spremembo skupne tržne ureditve, tako da bo leta v skladu z glavnimi cilji in načeli skupne ribiške politike. Potrošniki morajo vedajo, da, vedeti, da kupujejo zdrave ribe, ribe iz zdravih virov, iz trajnostnih virov in najti moramo tudi način, kako to označiti, kako oblikovati prave oznake. Nekaj zelo pomembnega pa sem eh, prihranila za zaključek eh, svojega govora. To je soodločenje. Ta reforma bo prva reforma v zgodovini Evropske unije, o kateri boste odločali vi skupaj s svetom. S tem, ko ste me danes povabili sem, ste že dokazali, da želite aktivno sodelovati v reformnem procesu skupne ribiške politike in tega sem zelo vesela. Želim pa biti z vami odkrita. Vašo pomoč bom potrebovala, ko bomo začeli razpravljati in se pogajati o e, oblikovanju resnične reforme. Preveč glasov je, preveč. Preveč tistih je, ki menijo, da je eh, reformo mogoče narediti tako, da se nekaj popravi tukaj, pa nekaj tam, pa je potem vse narejeno. Eh, s temi mnenji se soočam in se moram soočati, ampak prepričana sem, da na tak način ne bomo naredili dovolj. In zato bom potrebovala vašo tesno sodelovanje pri spreminjanju naše politike. To, kar si bomo danes povedali, bomo upoštevali tudi v nadaljnih eh, razpravah o naši reformi. Zato vas eh, od, eh, lepo eh, vabim, da sodelujete v tem postopku in eh, se že veselim našega naslednjega srečanja v naslednjih mesecih. Hvala lepa. Gospa komisarka Damenaki, hvala lepa za jasno predstavitev vaše politike. Mislim, da nas niste razočarali. Gre za nadrevanje tega, kar smo slišali na plenarnem zasedanju večkrat. Pristop, ki je prijazen do ekosistemov in ribištva je nekaj, kar eh, si, za kar si mi prizadevamo in prosimo za vašo podporo. Sedaj pa vprašanja strani naših poslancev. Začenjamo s koordinatorji političnih skupin. Najprej Richard Zeper, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi se rad zahvalil komisarki za njene besede. Mislim, da lahko računa še prav posebno v našem odboru na podporo pri reformi skupne ribiške politike. Še prav posebno, kar se trajnostnega razvoja tiče. Vsi vemo, da je veliko mori prelovljenih in da moramo vzpostaviti ravnoteže. Na Islandiji sem bil navdušen nad rezultati, ki jih je prinesla tamkajšnja ribiška politika. Moj zaključek je bil, da potrebujemo enostavno politiko z veliko samo nadzora in odločnimi sankcijami. Bolj kompleksna kot je politika, težje je nadzor in težja je preverba. Zato mislim, da je vaš pristop, ki ste ga omenili, pravi. Enostavno, nadzorovano, seveda pa tudi upremljeno z odločnimi sankcijami. To je pravi pristop. In tako bomo lahko prišli do trajnostne rasti v ribištvu. Kar se nature 2000 tiče in bioraznolikosti, vsi vemo, da imamo izgubo bio raznovrstnosti in samo 10 odstotkov področja nature 2000 je sedaj morskih območij. To ni vaša pristojnost predlagati območja Nature 2000, vendar pa tudi ne bo proti vaši volji. In zato računamo na vašo podporo, da bi opredelili bolje varovana področja in da bi lahko potem ta področja bolje zaščitili. Hvala lepa. Hvala lepa, Richard Zeber. Sedaj pa Asenis. Να σας καλωσορίσω επίτροπε, πραγματικά η κατευθύνση που παρουσιάσατε μας Najlepša hvala. Moram reči, da to, kar ste povedali, je nekaj, s čemer se lahko osebno strinjam. Dovolite mi nekaj pripomp. V eh, besedilo komisije najdemo eh, alternativne scenarije. Govori se o sod socioekonomskih posledicah, ki morajo biti vključeni. Nič pa ne piše o nevarnosti, da bi prišlo do popolnega uničanja staležev. Ali, ali eh, pričak, eh, predvidevate, da bi v celoti prepovedali lov eh, tune? In v okviru eh, te politike in v okviru obstoječih sporazumov, ali nameravate sprejeti to, kar je pred nedavnim predlagal Evropski parlament v svoji rezoluciji, da se s tretjimi državami sprejemajo sporazumi samo takrat, ko imamo jamstva za obstoječe staleže oziroma takrat, ko obstaja biološki presežek eh, rib. Hvala lepa, Chris Davis. Thank you, hvala lepa, komisarka, hvala lepa za vaše vodne besede, ki, so, ki jih lahko zelo pozdravim. Mislim, da sem že dejal, da se mi zdi vaša služba ena najpomembnejših v komisiji. In če si sedaj pogledamo nazaj, ko bomo gledali nazaj na ta mandat čez nekaj let in kar smo dosegli v Evropi, če boste izvedli uspešno reformo in vrnili ribe v naše more, bo to nekaj, kar bo velik, velik dosežek. Nekaj vprašanj najprej. Verjetno ste na to že odgovorili. Vendar pa slišim govorice, da ste postali manj ambiciozni zaradi političnega pritiska. Tega ste se dotaknili, dejali ste, da je lahko zelo težko. Jasno ste dejali, da si želite temeljite reforme. Torej, morda te govorice niso prave, da sedaj niste tako ambiciozni in da popuščate političnemu pritisku in realnosti. Morda bi podali pripombe na to. Drugič. Vprašanje ribjega staleža v Evropi je takšno, da evropska ribiška politika delež ta ležari pohranja na sedanji ravni, morda se, se nekatere opomogle, vendar pa nismo dosegli dovolj, da bi prišli do bolj benignih razmer, ko bi lahko imeli maksimalno trajnostno, maksimalni trajnostni stalež rib, kar bi bilo dobro za eh, prebivalstvo in za ribiče pomenilo, da bi morali zmanjšati ribolovni napor, kot veste. Zato moramo imeti torej tudi obdobje, ko bomo morali zmanjševati ribolovni napor, ko bomo morali se začemo tudi odreči, zato da bomo prekinili ta začarani krok in da se bomo izvili iz tega. To je politično vprašanje. Zanima pa me, kakšna je politična podpora. Ste o tem spregovorili v svetu? Ali obstaja politična podpora za potrebne spremembe? Pa tudi, kakšna je politična podpora v komisiji, ali vas podpira predsednik, naprimer, glede na pomen vaše naloge in drugič v svetu, ali je zadostna politična podpora, da bi zagotovili trajnostne spremembe ali pa boste spet onemogočeni zaradi tega, ker vsi gledajo na to, kar se bo zgodilo na kratki rok. So zelo težka vprašanja. Upamo, da bomo dobili tudi odločne odgovore. Sondrin Belje, prosim. Merci. Hvala lepa. E, gospa Demanaki, najprej mi dovolite, da se vam zahvalim za to, ker ste danes prišli k nam. Istočasno pa se vam želim zahvaliti za vaše stališče, ki je pogumno in spodbudno. To je stališče, ki ste ga predstavili junija v zvezi z kvotami. Eh, rdečega tuna. In zato se vam res zahvaljujem za vašo angažiranost na področju kvote te zelo ogrožene živalske vrste. No, v poročilo o varovanju biotske raznolikosti, ki ga je parlament eh, sprejel uh, zadnjič, se priznava ne samo neuspeh Evropske strategije na tem področju, ampak om, se omenja tudi pomembna vloga evropske ribiške politike na tem področju. Biotska raznolikost v morju je danes zelo prizadeta. Situacija je alarmantna. 88 eh, odstotkov eh, rib je v prelovu v EU in 30 odstotkov teh staležev je pod ravnjo eh, biološke gotovosti. To pa vse skupaj ogroža cel gospodarski sektor, ravno tako pa to ogroža tudi eh, oskrbo s hrano, zlasti na jugo planeta. Eh, mislim, da se strinjate z nami in naš, eh, naš način ravnanja z temi resursi je bistvenega pomena za v prihodnje. Gospa eh, Damanaki, želim vam povedati, da vas podpiramo v vaših naporih, da bi ta reforma omogočila ohraniti živalske vrste in tudi biotsko raznovrstnost. Kje smo danes? Po vaše. In ali bi lahko bolj natančno opisali, kje se boste angažirali in eh, kaj je bilo narejeno v zvezo s kriteriji eh, varovanja biotske raznolikosti, kako bo leti vključeni v skupno politiki in kakšni so ukrepi, ki jih predvidevate za to, da bi ponovno vzpostavili eh, pomorsko biotsko raznovrstnost v okviru te politike. Hvala lepa. Gerbrandi. Um, Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam želim čestitati komisarki za to, da je tukaj z nami in da, skuša, da si skuša zagotoviti našo podporo pri poskusih zagotoviti trajnostno ribiško politiko. Ko se srečujem z ljudmi in se pogovarjam o Evropi z njimi, se pogosto pritožujejo nad tem, da mora Evropski parlament vse čas potovati v Strasbourg. Mislijo, da je to ena večjih pomankljivosti Evrope. Moj standardni odgovor pa je, potem pa ne poznate skupne ribiške politike. In to mislim resno. Zame je to točno tisto, česar ne bi smeli imeti. In mislim, da ste tudi vi to že o tem tukaj že spregovorili. Ne smemo se samo pritoževati svetu, moramo storiti več. Resnično se veselim vaših predlogov o prihodnji skupnostni ribiški politiki, zato ne bom šel v podrobnosti. Imam pa vprašanje. To vprašanje zadeva postopek od eh, zgore na vzdolu da bi se morali premakniti, po vašem mnenju, k več regionalizma. Če si ogledamo skupno ribiško politiko, kako ta deluje v državah članicah, ki so odgovorne za izvajanje in slišim zgodbe o državah članicah, ki niso prav odločne, kar se izvajanja tiče. Kaj menite in kako veste, da bo to delovalo, če bo vse skupaj bolj regionalno in ne nacionalno? Tukaj vidim težavo. Še dve podrobni vprašanji o modroplavuti Tuni. Bil sem v Dohi na konferenci letos in ugotovil sem, da ima Evropa stališče, ki je bilo takšno kot moje. Japonska pa je blokirala in eh, dejali so, da ni CITES tisti, ki bi se moral ukvarjati eh, z vprašanjem različnih vrst in modro pravite tune, da bi se morali s tem ukvarjati druge. Moje vprašanje pa je, ali se boste strinjali in ali bo svet sprejel nično kvoto pri tem. In drugo vprašanje, ali ste pripravljeni govoriti tudi o zavetiščih za modro plavuto tuno v sredozemlju. In potem še tehnično vprašanje za povračina, da če v določenem letu presežete svojo kvoto, dobite manj kvote naslednje leto. 2007, ko smo zmanjšali kvote, smo se strinjali, da bomo zamrznili sistem povračil za dve leti in da bomo zniževali kvot še naprej. Bojim pa se, da bomo se soočili z enakim pojavom tudi novembra na sestanku. Upam, da me lahko pomirite, da to ne bo da se to ne bo zgodilo. Hvala lepa. Hvala lepa. Če želite, lahko odgovorite na ta prvo vprašanje. Prosim. Najlepša hvala vsem. Vaši prispevki so bili zelo konkretni in jasni. Najprej bi rada izpostavila dejstvo, da si seveda želimo ambiciozne reforme. Ne zato, ker sem sama ambiciozna ali ker bolje poznam zadeve kot vi ali kdorkoli drug, ampak zaradi časovnega razporeda. Zdaj je pravi čas. Če bomo izgubili to priložnost sedaj, potem ne bomo imeli prihodnosti za skupno ribiško politiko. V to verjamemo in zato želimo uradno oceniti trenutne razmere. In naročili smo tudi zelo formalno študijo presojo vplivov o trenutni politiki. Imamo še vseh rezultatov za prihodnje ukrepe, vendar pa imamo rezultate za trenutno politiko. V svetu smo o tem tudi spregovorili, tudi na komisiji. Spraševali ste o politični podpori, torej, govorili smo o tem, o tej študiji in dejstva jasno pravijo, da če bomo nadaljevali tako, kot sedaj s trenutno politiko, potem bomo čez deset let bo samo še šest do osem staležev eh, rib zdravih od skupno 136. To torej ni govorila nevladna organizacija ali to eh, niso izjave odbora za okolje. To je uradna ocena komisije. Kolegijo smo se o tem pogovarjali in kolegi se je odločil, da me mora podpreti. Da moramo se zauzeti za radikalno reformo. In zdaj je pravi čas. Vendar pa, in naj bom zelo iskrena in poštena, komisija bo predlagala in zelo odkrito bom povedala, da bo ta predlog ambiciozen. Seveda bo to prišlo k vam in v svet. Moj predlog bo prišel na plenarno zasedanje, ne samo v vaš odbor, kot veste. O tem se bomo morali pogovarjati z vsemi in potrebujemo podporo tudi drugih poslancev. Vendar pa odbor za okolje je pomemben na tem področju, zato se zauzemam za vašo podporo. Tako da predlog bo ambiciozen. Ne bo kako naj rečem, najmanjši skupni imenovalec vseh predlogov, ki sem jih dobila. Potem pa bomo o tem govorili še v svetu. Tam se bomo morali pogajati. In moram reči, da slišali smo še eno vprašanje o razmerah v svetu, moram reči, da nimam veliko zaveznikov v svetu glede trajnostnega razvoja, kar se tiče upravljanja. In težava je v tem, da so trenutne razmere take, da vlade predstavljajo ribiški ministri. Včasih ministri za ribištvo, in to bi rada omenila, to moram povedati, imam primere držav članic, kjer je minister za ribolov tudi okoljski minister in celo takrat ne podpira radikalne reforme. Ko pa imam samo ministra za ribolov, so razmere še slabše, ker pač ščitijo svoje lastne interese. In ne krivim jih, ne pritožujem se nad svetom in tudi ne polagam so krivdo na svet. Naj pa ponovim, to je skupen pristop, institucionalni pristop. In pristop je bil tak, da moramo nameniti sredstva za močno, veliko floto, da bomo lovili več. In potem bomo imeli prilov in bomo metali ribe nazaj v morje. To je bila naša politika. Torej, kaj lahko pričakujem od sveta? Od sveta pričakujem, da bo navzoč novembra in decembra in da bodo podali predloge. In tudi sam bom predala predloge za kvote naslednje leto in rada bi sledila znanstvenim predlogom. To sem že veliko krat povedala parlamentu, svetu, pa mi nihče ne verjame. Še zdaj ne. 20 dni pred svetom menijo, da bomo imeli pogajalski pristop. Dajte mi 100 ton polenovke, pa vam danas Toton. Sledi. Torej, tukaj potrebujem vašo podporo. Moj pristop je širši. Novembra in decembra se bomo odločali o kvotah za naslednje leto. In to bo prvi znak. Rekla bom, takšen manevrski prostor imamo, takšni, takšni so znanstveni nasveti, o tem se lahko pogovarjamo, vendar pa ne moremo ignorirati znanstvenih dognanj. Tako je bilo v preteklosti. Lahko vam dam primere, konkretne primere, če vam je čas, o določenih vrstah rib, kjer smo govorili o 10 tisočih tonah po znanstvenem nasvetu, pa smo šli na 20 tisoč ton. Torej temu nismo sledili. In ministri so dejali, da si se seveda zauzemajo za trajnostno ribištvo, potem pa si želijo doseči čim več pri kvotah. Seveda je moja odgovornost, da se moram upreti, ne želim prelagati odgovornosti na kogarkoli drugega, vendar pa resnično bi želela, da razumete, da za to potrebujem podporo. Kaj ti svet, iskreno rečeno, si ne želi radikalnih sprememb. Ne krivim jih. Tako smo pač vodili to politiko precej let. In zelo poštena moram biti. Ugotovila sem, da je komisija že dvakrat poskušala izvesti reformo. To ni samo moja zamisel. Že dvakrat je komisija poskušala izvesti reformo, pa nam ni uspelo. Tako da moramo biti zelo previdni. Pogajati se moramo, vendar pa moramo seveda ostati zvesti samim sebi. To bo težko. Sedaj pa konkretno vprašanje, kar se modro plavutega tuna tiče. tu je bilo razočaranje zelo veliko, tudi rezultat. In soočili smo se z Japonsko, dejali smo, mi smo vele sila, imamo sredstva in moč. Sedaj imamo IKAT, nimamo drugih rešitev, morda do naslednjega sestanka CITES. Edina pot naprej pa je prepričati vse o IKAT-u prepričati jih moramo, da moramo slediti znanstvenim nasvetom. Nimam še teh znanstvenih dognanj, to bom dobila ta teden, naslednji teden in ko bom to dobila, bom dejala IKA tu, da se moramo držati znanstvenih dognanj. Če bo rečeno, da moramo znižati kvote, bomo to storili. Pripravljena pa sem tudi prepovedati ribolov, če ne bomo sledili temu. In to se seveda nanaša na vse ogrožene vrste. Ugotiti moramo, katere to so in potem moramo imeti trajnostne načrte tudi za njih. To je zelo pomembno. Trajnostno upravljanje. Le tako lahko pripričamo države članice, da, da bodo sodelovali z nami. Kajti imamo torej določeno smrtno strip, potem tisto najvišjo mero vzdržnega ribolova in potem moramo dati državam članicam dovolj časa, da dosegejo, dosežejo cilje. To ne bo enostavno, kar se modo plovitega tuna tiče. Bomo imeli svet IKATA v Parizu, dobro ste obveščeni in govorili bomo o schemi povračil, njim všeč. Mislim, da moramo biti dosledni, kar se naših odločitev tiče. In naj povem še, da bomo ambiciozni v imenu komisije, vendar pa prepričati moramo druge. Torej, še nekaj bi rada omenila. Govorimo o modro plavutem tunu in veliko se govori o tem, da bi morali izboljšati stalež Tuna, govorimo pa malo o drugih državah. V sredozemlju imamo Libijo, Turčijo, Tunizijo, ki lovijo tuna. In edina pot naprej je, da prepričamo IKA, da nadzoruje razmere in da tudi zagotovi izpolnjevanje obvez in pravil. To pa ne bo enostavno, ker niso člani. Naslednji teden gremo v Turčijo, da bi turške oblasti prepričala, da morajo z nami sodelovati, ker imamo veliko težav. Vendar pa nisem prepričana, da bom uspešna. Poskusiti pa moramo, kar se koordinacije tiče. In to je sedaj predlog, gospod predsednik. Konkreten predlog je, da bi naj sodelovali in bi skušali opredeliti območja, področja vsake od držav članic, ki morajo biti zaščitena zaradi biotske raznovrstnosti, zaradi veliko različnih razlogov. In to je instrument, ki ga lahko izkoristimo. In moramo prepričati države članice, da bo to pomagalo ribolovo. Naj bom poštena in odkrita. Zelo težko je nadzorovati kvotni sistem na natančen način. Imamo torej kvote, lov in tako dalje. Če pa prepovemo ribolov za sezono ali dve, potem lahko dosežemo konkretne rezultate. To je zelo enostavno nadzorovati. Torej, področje, kjer je prepovedan ribolov, to je enostavno nadzorovati. Tako lahko sodelujemo in prepričamo vlade, da je potrebno nadaljevati in da bi s pomorsko direktivo lahko opredelili ta področja potem pa bi tudi vzpostavili pravila za ta zaščitena območja. Kar se regionalizacije tiče, to je drugo vprašanje in naj povem, da je skladnost zelo pomembna. Pomembno pa je imeti torej enostavno politiko, da bi zagotovili boljše izvajanje. Imamo pa nekaj novih orodij. Nova zakonodaja daje komisiji možnost, da zadrži sredstva državam članicam, ki ne izpolnjujejo pravil. To je torej nov instrument od 1. januarja in uporabila ga bom, če bo potrebno. To je novo. Regionalizacija cilja na to, da bi povečali odgovornost v sektorju in regijah samih. Kot dobro veste, lahko regije to bolje organizirajo, ker vedo, kaj se v regijah dogaja. Če imamo manjše območje, organi bolje vedo, kaj se tam dogaja. Če seveda obstaja volja in lahko zagotovijo izvajanje zakonodaje. In potem še o sporazumih o ribolovnem partnerstvu. Vtela sem že, da moramo z našo zananjo politiko širiti to tudi na sporozume, ki sem jih omenila in da moramo torej, izvajati ribolov na trajnostni način, moramo to tudi označevati in to je pomembno tudi za naše partnere, torej veliko tudi uvažamo in o tem se moram pogovoriti s gospodom de Guchtom, komisarjem za trgovino in upam, da jih bom prepričala, da je skupna pobuda potrebna. Tako da resnično želimo, da bi sporozumi o ribolovnem partnerstvu bili takšni, da bodo v dobro vseh partnerjev. To ni vedno tako. Veliko imamo tudi težav z lokalnim prebivalstvom morda veste, da je drugi največji sporazum z Marokom. Tukaj imamo protokol, ki bo potekel konec januarja. Ki je potekel konec januarja in eh, do sedaj ga še nismo obnovili, ker maroške oblasti ne sodelujejo z nami. Nismo dobili vseh podatkov. po prejemnikih na zahodu Maroka in želela bi, da bi to hitro in dobro razrešili. Dala sem jim še zadnji rok, svoj predlog, konkretni predlog, pa bom predstavila v odboru za ribištvo. čez dva tedna, ker zaenkrat nismo zadovoljni s tem dogovorom, želimo spremembe in to bom takrat predstavila. Naj vas pomirim, ne bomo pustili razmer takšnih, kot so. Želim si, da bi v okviru skupne ribiške politike imeli tudi novo poglavje glede zonane politike in eh, trgovinskih ribolovnih sporazumov, da bomo zagotovili tudi spoštovanje človekovih pravic, tam, kjer se izvaja ribolov, kjer imamo sporozume. Potrebujemo pa tudi ustrezno izvajanje in eh, dejstvo, da bodo tisti, ki dejansko potrebujejo sredstva, ta sredstva tudi dobili. Hvala lepa. Hvala. Zanimivo je videti, koliko je vidikov v tej politiki. Komisarka, ja, to je ena sama politika, ampak eh, zelo pestra in raznolika. Predsednik. Ja, tudi zunanji vidiki so tukaj zanimivi. Skoraj da vsakdo želi uh, govoriti v tej razpravi, gospa uh, komisarka Žilpanju, vsakdo dobi dve, tri minute. Bom zelo hiter, kaj ti želim vam postaviti vprašanje v, v zvezi z Marokom, ampak o tem ste ravno kar govorili. Uh, rekli ste o podaljšanju sporazuma o ribištvo z Marokom. Ta poteče januarja 2011, kar ste tudi povedali. In na sestanku, ki ste ga imeli julija letos, ste povedali, da boste odločitev sprejeli eh, ob koncu avgusta. Sedaj smo že na koncu septembra in želel sem vam predlagati, da nam poveste, kaj je s tem. 28. september je danes. Ampak ste ravno kar povedali, da čez 15 dni. E, sam se bom srečal z ministrom za kmetijstvo in ribištvo Maroka ta, to soboto. E, srečava se iz e, osebnih razlogov, pa tudi političnih, ampak če želite, da vam kaj pomagam, lahko mogoče to naredim na tem sestanku mogoče mu lahko kaj povem v zvezi s tem, kar ste ravno kar povedali, ker ste rekli, da boste vi svojo odločitev sprejeli čez 15 eh, dni. Ah, okay. So še eh, druga vprašanja, obstajajo posebni odnosi z eh, Marokom, tukaj njegova žena je Maročanka. Adine Marko najte. Ačiū pirmininkė, gerbiamoji Najlepša hvala. Hvala, gospa komisarka, za vašo predstavitev. Samo imamo vprašanje zvezi z zelo konkretno zadevo. V začetku septembra je komisija predlagala povečati kvote za ulov rib v, na Baltiku. Odločili so se v komisiji oziroma so se v komisiji na podlagi Eh, znanstvenih mnen, ampak eh, Baltik je zelo, za, zelo nesnažen. Eh, gre za povečanje kvote trske, vendar stalež se zmanjšuje. Za vel, v velikem obsegu se določene kvote sedaj presegajo. No, takrat ste torej sprejeli odločitev na podlagi znanstvenih ugotovitev. Ampak, če govorimo o onesnaženju mori, morajo seveda države članice poskrbeti za to, da počistijo lastno hišo oziroma morje v tem primeru, vendar tudi komisija bi morala nekaj narediti. Reforma je sicer potrebna, ampak eh, vode v naših morjih so zelo onesnažene in zaradi tega trpi tudi kakovost naših rib. Hvala. François Grosdet je naslednji. Franz Grosted. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči, gospa komisarka. Povedali ste nam veliko zanimivih stvari. Naj omenim samo eno dejstvo. Doslej smo bili priča prelovu in zaradi tega prelova eh, nihče ne spoštuje več kvot. In tudi z evropsko pomočjo ta pomoč je bila često dodeljena za to, da se podpira ne trajnosti flot, ampak so se podpirale flote, ki niso spoštovale vseh obveznosti v zvezi z varovanjem okolje. In tako se sedaj srečujemo z mnogimi težavami. In če govorite o tem, da moramo ohraniti biotsko razoliko živalske vrste, naj vam povem, da je tu še veliko delovnih mest. E, desetine tisoče delovnih mest je že izginilo, druga delovna mesta so ogrožena. Naj vas opozorim na dejstvo, da moramo misliti tudi na priobalne flote. To ste že rekli. Rekli ste, da jih je treba zaščititi, kajti to so tiste flote, ki eh, prispevajo k uh, gospodarskemu življenju naših obali in so zato tako pomembna. Že uh, desetletja smo priča neravnotežjo med priobalnim ribolovom in obrtniškim, torej o, tako imenovanim obrtniškim uh, ribolovom in. Uh, uh, ribolovom na veliko, eh, industrijskim ribolovom. In ta industrijski ribolov često uničuje obrtniški ribolov. In če govorimo o trajnostnem razvoju, moramo imeti pred očmi tudi obrtniški ribolov. In sprašujem vas, kaj nameravate narediti, da boste pomagali temu pri obalnemu ribolovu in kar zadeva ribogojstvo eh, slišali smo, da je to lahko pa naseja za to, da nadomestimo eh, izginule živalske vrste in da tudi eh, pomagamo pri uničenem ravnotežju. Vendar pa smo videli zlorabe pri ribogojstvu, tu so se pojavljali zdravstveni problemi, problemi upravljanja akvakulture na splošno Mene zanima, kaj si vi mislite, kako akvakultura vpliva na okolje. In govorili smo o odnosih s tretjimi državami in o ribičkih sporazumih. Kako naj zagotovimo, da ne bomo žrtvovali svojih lastnih ribičev zaradi eh, koristi drugih. Hvala lepa, gospa Françoise Grostet. Marita Uskok. Eh, tak for at vi... Najlepša hvala, gospa komisarka, da ste prišli k nam v naš odbor. Kot komisarka za pomorske zadeve in ribolov ste sami ugotovili, da pokrivate resor, ki je pomemben tudi za naš odbor. Dobro ste opisali, kako deležniki v ribištvu vplivajo skupaj z ministri za ribolov na zelo negativno situacijo, na katastrofo, ki jo imamo, kako ste jo vi opisali. Če bodo tudi oni to ugotovili, bo treba jim dopovedati, da je tukaj uh, tudi vprašanje ogroženosti okolja. Ampak kljub vsemu, mnogi politiki enostavno zanikajo dejstva, ki so dokazana in se poslužujejo tistih, ki so zasnovana na zelo trhlih eh, tleh. Torej, katastrofa je nekaj, s čimer se že soočamo, pa to še vedno nekateri zanikajo. Moje vprašanja so takšna, da ste na nje pravzaprav že odgovorili. Vesela pa sem bila, ko sem slišala vas ugotoviti, da želite neke vrste holistično reformo pripraviti, celovito torej. Baltik ni tako veliko morje v primerjavi z drugimi v Evropski uniji. Ampak moja kolegica se je dotaknila Baltika in to, kar se tam dogaja, je resnično katastrofa v tem, na tem, uh, v tem akvatoriju. To je morje, ki je meš, kjer gre za um, mešanico sladke in slane vode in pravzaprav je to zelo občutljivo območje samo zase. Le tega boste verjetno tudi vključili v svoje predloge novih ukrepov. Na koncu koncev bi lahko ugotovili, da govorimo pravzaprav o ljudeh. Tistih, ki že na tisoče let iz ene generacije v drugo živijo od ribištva in ti so sedaj izgubili možnost eh, za preživetje. To, kar potrebujemo, je na nek način eh, zagotoviti preživetje vse manjšemu številu ribičev. Vprašati se moramo, kakšne so naše možnosti za to, da zagotovimo preživetje tem ljudem, ki se bodo morali na nek način prekvalificirati, če bodo hoteli preživeti na. Um, obaljnih in priobaljnih območjih. Ali obstajajo kakšni predlogi, kako jim pomagati? Hvala. Elizabeta Gardini. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi gospe komisarki. Zelo natančno sem vam prisluhnila. Sama sem italijanka in seveda priobalni lov, pa tudi siceršnji ribolov je že stoletja in tisočletja del življenja naših ljudi. Ne vem, morda prehitevam in sem nekoliko nestrpna. Govorili ste o modroplavutem tunu. Govorili pa ste tudi o tem, kako so tradicionalno ljudje lovili tune na nek Mm, obrtniški način, ne agresiven način. Ne vem, ali ste mislili, imeli to v mislih, ko ste govorili o obrtniškem eh, načinu ribolova. Ampak govorili ste tudi o tem, da je določanje obsega ulova, nekaj, kar je treba povezati z okoljskim ko situacijo. Če hočemo to povezavo narediti, pa potrebujemo ustrezne podatke. Ne smemo preveč delati od zgore na vzdolj. Ta pristop ni primern. Ampak ali ni to tisti razlog, zaradi katerega je izvajanje zakonodaje neustrezno, ko gre za doseganje potrebnih rezultatov. Ali je morda res ta pristop od skoraj na vzdolj glavni krivec? Kdaj bomo uspeli začeti uresničevati načrte za obnovo nekaterih eh, ribiških staležev, staležev rib? Še nekaj bi vas vprašala v zvezi z flotami ukrepi, ki urejajo državno pomoč za uničenje plovil, so takšni, da ne razlikujo med različnimi vrstami plovil. Naprimer, ko gre za manjše, eh, manjše plovila, eh, ki opravljajo ribolov na tradicionalni obrtniški način, ta pri nas predstavlja 80 odstotkov vseh, eh, vse flote. Eh, na drugi strani pa so velika plovila, ker eh, uporabljajo industrijski ribolov in tukaj ni nobene razlike. Zaradi tega se mi zdi, da bodo še bolj na škodi naši ribiči, ki se eh, ukvarjajo z priobalnim ribolovom. Še nekaj, kar podpiram, to je skupna organizacija trga. Govorili ste tudi o potrebi po ustreznem sistemu označevanja naših proizvodov. Mislim, da je prav, da imamo tak sistem in želela bi vedeti, kaj tu načrtujete. Zanima pa me tudi, kakšne so podatke, informacije o, o cenah eh, na prodajnem mestu. To je zelo pomembno, kajti nekatere države imajo tako nizke carinske stopnje, da to negativno vpliva na naš ribolov. In na koncu, Nekaj me zanima o tem, kako bo v prihodnosti izgledalo financiranje. Pravite, da obstajajo pravila? Jasno in logično. Od 1. januarja boste eh, zadržali ali celo zahtevali vračilo denarja tistih držav, ki ne spoštujejo pravila. Ampak istočasno ostaja v vaši malhi kar precej denarja. In zanima me, ali bo ta, eh, bodo ta sredstva na, v, na voljo ribičem prihodnosti. Hvala, Satu Hasi. Najlepša hvala. Hvala, gospa komisarka, da ste prišli k nam in da ste nam v jasnih besedah predstavili svojo vizijo. Želela bi se vrniti na to, o čemer je govorila gospa Markonajte, namreč prelovu na Baltiku. Veliko krat eh, smo govorili o ribolovu na Atlantiku in prelovu tam pa tudi v sredozemlju. Ampak prelov v, na Baltiku povzroča posebne probleme. Kadar gre za prelov uh, divje galososa, obstajajo rešitve v skupnosti za porečja, po katerih plavajo lososi, ko se drstijo. Dobila sem veliko elektronske pošte ljudi okoli največje reke v Evropski uniji, kjer je največ eh, teh lososov, ki se drstijo. Izračunali so, da je gospodarska vrednost za celotno družbo tistih rib, ki so v tej reki, skoraj da stokrat večja, kakor je vrednost eh, na rib, ki jih ujamejo v morju. Še nekaj v zvezi s prelovom na Baltiku, to je eutrifikacija. To je nekaj, kar v Evropskem parlamentu ne poznamo dovolj dobro. Namreč Baltik je eno najbolj onesnaženih eh, morij na Baltiku svetu in velik, velik problem je eutrofikacija. In zaradi tega umira veliko rib, zaradi pomankanja kisika. Ni dovolj a, plenilcev, ki bi lahko a, trsko uporabili kot svojo hrano in zaradi tega imamo preveč trske, plankton a, se a, krči in. A, Zaradi tega nastajajo zelene alge, ki so zlasti poleti strupene. Zanima me, kakšne načrte imate, da bi se soočili s temi posebnimi problemi prelova na Baltiku. Hvala. Julie Gelling. Thank you, Hvala, gospod predsednik gospa komisarka, vem, da ste v svojem uvodu omenili, da boste sektor uh, manjših ribičev natančno proučili. Ampak zanima me, ali bi nam lahko povedali, kako ta nadzor poteka in kako vidite možnost eh, diferenciranega režima za to ribiško floto. To se mi namreč zdi zelo pomembno vprašanje, zlasti, ko gre za tradicionalno priobalno neribiče. Še eno vprašanje imam. Sveda britanskih ribičev ne morem tukaj zastopjati, če ne bi omenila uh, problem ene od ribiških vrst na ferskih otokih, torej mm, ob Islandiji. Gre za skušo. Tukaj gre za težavo mednarodnih partnerjev, ki se ne držijo dogovorjenih kvot. Ko gre za vlado Islandije in Ferskih otokov, eh, moram reči, da so oni sedaj bistveno zmanjšali kvoto za naše ribice, ribiče. Zato vas sprašujem, ali boste v novi politiki bistveno bolj stroga pravila sprejeli in v kakšne meri bomo lahko mi vplivali na ta pravila. Hvala. Teodoris Kulakakis. Kyrie Petrope. Najlepša hvala, gospa komisarka. Zahvaljujemo se vam za odlično predstavitev. Dovolite mi, da omenim tri vidike. Najprej je tu vprašanje priobalnega ribolova v primerjavi z industrijskim ribolovom. E, kolegica je govorila o prelovu v rekah, jaz pa e, mislim v glavnem na zelo turistična območja. Realnost je taka, ribe, ki se jih lovi poleg obale v turističnih območjih, imajo višjo vrednost. Zato moramo najti način, kako zaščititi eh, tradicionalni ribolov pred industrijskim ribolovom. Zato, ker eh, rib ni več dovolj. Pravzaprav ni ničesar več na tem planetu, celo zrak, kar eh, ni več dovolj. Skratka, če pride do prilova v priobalnih eh, območjih, to poteka v škodo vseh. Naj vam eh, postavim še vprašanje v zvezi z ribogojstvom. Tukaj bi želel omeniti preveliko uporabo antibiotikov v ribogojstvu. Ta prekomerna uporaba antibiotikov predstavlja zelo veliko nevarnosti, to poznamo tudi v bolnišnicah, ampak je tu še predvsej področji, eh, ki presegajo osko področje zdravja ljudi. Tam se tudi masivno uporabljajo antibiotiki in v primeru akvakulture V primeru ribogojstva je težko selektivno se odločiti, katere ribe bodo dobivale antibiotike, katere ne in se potem te antibiotike kar masivno eh, dodaja. Eh, želel bi slišati vaše mnenje o tem, potem pa tretji vedik, ki ga želim omeniti, pa je povezan z organiziranostjo in eh, nadzorom ter sankcijami. Kako bomo zagotovili, da bo zakonodaja dejansko spoštovana? Ne vem, če bo regionalizacija res prinesla prave rešitve. Sam imam eh, določene pomisleke in sicer politični sistemi regiji je pod pritiski. Ribičev manj pa so pod pritiski okoljovarstvenikov. Treba je reči, da e, ne smemo pozabiti tudi na okoljska vprašanja. Hvala lepa. Hvala, Oreste Rosi. Hvala, gospod predsednik, komisarka. Področje, ki ga pokrivate, je resnično zahtevno. In žal je, če bomo govorili samo o krčenju kvot in eh, ribolovnih območij. Bolje se mi zdi, da bi bilo treba se osredotočiti na e, zavarovanje interesov ki živ, ljudi, ki živijo od tega. Sicer ne bomo dosegli pravega cilja. Sam sem se ukvarjal z e, ribolovom nekoč. Vem, kakšni so problemi kadar so mreže polne rib različnih velikosti, različnih vrst. 90 odstotkov jih je a, prevelikih in se jih a, zavrže, vrže nazaj v morje, bodi si mrtve ali pa žive. Vem, da je veliko rib zaradi vlečenja mreže, bodi si po morskem dnu, bodi si na plovilo, pride do tega, da se zmečkajo dobesedno nekatere ribe. Vem, da zaradi tega celo vrsto rib morajo vreči nazaj v morje. Torej, oglejmo si, kakšni so interesi teh ljudi. Pravimo jim samo velike eh, ribe smete eh, loviti, majhne pa potem morate eh, vreči nazaj v morje, ne glede na to, ali so žive ali ne. Zdi se mi, da je to neumno. Če govorimo o državah, ki so nam blizu, recimo. Norveška ima priobalni ribolov, potem uh, gre za problem med Islandijo in Združenim kraljestvom, ko gre za lov nad uh, nekaterimi velikimi ribiškimi uh, vrstami. Skupna pravila tukaj velja za vse. Če gre za ribogojstvo sredi morja, ne, ne ribogojstvo. Gre za akvakulturo, s pomočjo katere mladice uh, vzgajamo. Če je to nekje na morju, moramo seveda ta območja zaščititi za mrežo. Na ta način se mi zdi, da bomo, če hočemo to ali ne, morali zaščititi naše mladice, ki jih v akvakulturnih eh, podjetjih eh, gojijo. Na ta način z ribogojstvom, z akvakulturo bomo šele lahko uh, ohranili določene staleže. Morda se to da narediti. Hvala. Bas Equit je zadnji. Hvala, predsednik. Preden boste odšli. Hvala tudi gospa komisarka za to, da ste nam jasno predstavili svoje delo. Imam zelo konkretno vprašanje o eh, OSPA konferenci, ki trenutno poteka na Norveškem. Seveda poznate celo zadevo zelo dobro. Zadnje novice o tej konferenciji pravijo naslednje. Pet pomorskih območij je sedaj bilo določenih in mislim, da je to a, eh, dobra rešitev. Evropska unija je članica OSPA konference, zato me zanima, kakšni so politični ukrepi, ki jih boste sprejeli, da bi teh eh, pet eh, določenih eh, morskih območij resnično tudi izkoristili, kot je treba. Gre za politične ukrepe, ki jih potrebujemo, da bomo lahko uh, dogovor na Norveškem tudi izkoristili. Hvala. Well, you, noticed... Hvala. Gospa komisarka, kot vidite, je interes zelo, zelo velik. Poskušala bom se odzvati na večino vprašanj. Najprej Maroko. Vaši podatki so natančni in točni, dobro ste informirani. Že julija sem rekla, da potrebujem podatke maroške vlade o tem, kdo so pravi uh, upravičenci doplačila na podlagi tega sporazuma čakala sem odgovor od Maroka, ampak žal zaenkrat še nismo dobili nobenega odgovora. Če se boste srečali z ministrom, mu samo povejte, da ni odgovoril na vprašanje. Seveda bom sama se tudi še povezala z njim in mu tudi sama dala vedeti, da ni opravil domače naloge. Nekaj časa vendarle še imamo in zaradi tega še vedno nismo sprejeli odločitev. morda bomo še en rok lahko vsi določili, videli bomo, kaj se bo zgodilo. Če bo maroška stran posredovala kakšne informacije, v redu, če pa ne, bomo pač počakali. Drugače se ne da delati. Zakaj smo torej preložili odločitev? Zato, da bi vse, zlasti države članice, ki so zainteresirane za ta sporazum, Španijo, Francijo, pa tudi nekatere, da bi jih torej prepričali, da smo izčrpali vse možnosti za obnovitev protokola. Vesela bom torej, če boste to sporočilo prenesli na roški strani. Jasno je naše sporočilo. Dobili so naš dopis, pričakujemo na en odgovor. No, seveda lahko se skličujem na vljudnost, ampak nujno je, da nam posredujejo te podatke, kajti v sporazumu samem je to zapisano. To, kar od njih zahtevam, ni nič nekaj, kar si bi jaz izmislila. To je nekaj, kar je kot določba zapisano v sporazumu, morajo nam torej posredovati te informacije. Zdaj, podatke, ko bodo oni to naredili, bo vse drugače in upam, da bodo dobili to sporočilo, če ga boste tudi vi jim poslali, zelo dobro. Hvala vnaprej kar zadeva zunanje odnose. Nekaj besed o eh, Ferskih otokih, o Islandiji. V svetu smo se o tem pogovarjali, to verjetno veste. Problem je tukaj zelo jasen. Gre za dve državi, torej Islandijo in Ferske otoke, ki so lastno kvoto uh, Eh, skuše enostransko povečali, ne da bi nas o tem informirali. Ničesar nam niso povedali. In Farske otoki, to je majhna država, so povečali svojo kvoto za trikrat v primerjavi s prejšnjo kvoto skuše. Gre za vel, veliko povečanje in tega ne moremo sprejeti. Moramo sedaj torej se začeti pogajati z njimi, to, se, to že delamo, ampak svetu sem posredovala situacijo in sedaj imam mandat od sveta, če bo to potrebno, upam, da ne bo, ampak če bo to potrebno, da če Islandija in Ferski otoki ne bodo fleksibilni, bom morala se odzvati na vse možne načine. Ena od možnosti je lahko proučitev, Dveh sporazumov o ribolovu s tema dvema situacijama. To je zelo resen problem, zahtevna situacija in to je resno ne zaradi skuše same, ampak zato, ker bi na ta način lahko ustvarili precedens. Če Evropska unija res hoče zaščititi svoj stalež in če hoče na, če zahtevati od našega sektorja, da spoštujejo pravila, potem moramo od svojih partnerjev, sosedov, zahtevati, da tudi oni spoštujejo naša pravila. Želimo tudi, da bi Islandija spoštovala evropski pravni red oziroma ki. Veste, da je Islandija že vložila prošnjo za vključitev, no ne bi želeli v teh pogajanjih z njimi tega vedno vleči na dan, ampak aki oziroma evropski pravni red morajo spoštovati. Sedaj pa Baltik. Sama sem ga obiskala, pogovarjala sem se tam z mnogimi o situaciji in strinjam se, da je tukaj velik problem onesnaženje. Veliko problemov, ki ste jih omenili, so pristojnost eh, komisarja Potočnika in ne bi želela se vmešavati v njegovo delo. Ampak kar zadeva ribištvo, tukaj bi se še vedno držala znanstvenega eh, mnenja, ki je nekaj, kar mi daje neko gotovost. Na ta način vem, zakaj gre. In gre za neke vrste izjemo. Znanstveniki so nam takrat dejali, da lahko povečamo kvoto za trsko na Baltiku, ker je bil stalež že nekoliko boljši. To je bil na svet znanstvenikov. Sveda ne želim vas pocenjevati, vem, kakšni so problemi, ampak jaz imam neko pravilo, ki ga moram spoštovati. Le na ta način lahko delam. Gre za konflikt interesov v tem območju. Zato sem sledila na svetu znanstvenikov. Mislim, da ne gre za velik, veliko povečanje, deset odstotno, ampak ker je, so znanstveniki tako svetovali, smo morali povečati ta stalež. In ko, ko pa gre za zmanjšanje nekaterih drugih staležev v Baltiku, bo treba resno se lotiti upoštevanja znanstvenih eh, nasvetov, zato ker oni zahtevajo do 30 odstotno znižanje. Mislim, da na Baltiku lahko najdemo rešitev v okviru strategije za Baltsko morje sodelovati moramo tudi s službami za eh, okolje in eh, komisarjem potočnikom. Mnogi so že omenili nekatere probleme kot eutrifikacija, zato je pristojen minister potočnik. Vsekakor moramo biti previdni, ko gre za usklajevanje eh, kvot v, na Baltiku z znanstvenimi nasveti. Financiranje. Reorganizirati bo treba ta sektor in uh, to sem že začela delati, kot ste sami ugotovili. Naprimer, veliko denarja smo v preteklosti, ampak res veliko denarja dajali eh, za eh, o, razgradnjo oziroma In potem je bilo pa treba zgraditi eh, nove ladje, ampak vmes so stale že tako padle, da eh, sploh ni bilo več kaj loviti. Zato moramo stvari spremeniti in eh, to je tudi naš namen, to tudi poskušamo doseči. Eh, potrebujemo nov način financiranja, eh, zato, da zagotovimo, da bo naša politika bolj zelena, eh, za bolj trajnostno politiko, za selektivni ribiški pribor oziroma ribiško opremo. Vsa ta pravila eh, že imamo in jih moramo tudi uporabljati. To je odločitev, ki ima določene stroške. Prenehali bomo financirati razgradnjo ladi. E, to je povzročilo veliko negodovanja, ampak drugega e, začina ni in e, bomo ta denar uporabili za druge stvari. Potem skupna tržna ureditev. Kaj potrebujemo tu? Denarja ne moremo več dati e, ribičem za to, da bodo nazaj metali ribe v morje. To je nesprejemljivo. To moramo ustaviti, čeprav je tudi za to veliko negodovanja. Kaj lahko naredimo? Lahko pomagamo organizacijam, proizvajalcem, zlasti tem, če so dobro organizirane, da izgradijo mehanizme za skladišče, da oblikujejo svoje marketiške politike, da imajo dobre informacije in da vedo, kje lahko ribe prodajo. Idealni sistem bi bil ta, da bi ribiči Eh, lovili samo tiste ribe, ki jih lahko prodajo po dobri ceni za hrano ljudi. To je najboljši način dela za v prihodnje. Tako bomo imeli manj eh, rib na eh, razpolago eh, in loviti je treba ribe, ki so namenjene eh, ki so namenjene prehrani ljudi. Torej ne bomo več dajali denarja za eh, završke. Eh, Eh, dajali bomo denar za to, da se bodo razvila skladišča, eh, tržne točke, eh, tržanske strategije. Potem bomo zagotovili tudi iste pogoje za vse. Vsaj poskusili bomo. Ne vem, če bi bo to uspelo, kajte to ni v moje pristojnosti. Ampak poskušali bomo zagotoviti enake pogoje za eh, prodajo rib, ki se lovijo pri nas in pa eh, Eh, tiste, ki se uvažajo. Tu je tudi eh, vprašanje povezano z označevanjem. Prepričana sem, da bi evropski potrošnik želel imeti svežo ribo, ne pa ribe, ki je bila že veliko krat odmrznjena. In vem, da je eh, evropski potrošnik pripravljen za svežo ribo plačati več, vendar pa za to potrebuje prave informacije. Eh, obrtniško ribarjanje, strinjam se za vami, eh, za njih moramo imeti poseben režim, vendar pa to ni lahko. O tem sem se pogovarjala v svetu in nekatere države članice, nikakor ne večina, se sicer strinjajo, večina pa ni ravno navdušena na to perspektivo. Vendar pa bomo ustrajali na tem in ustrajali bomo zato, ker je obrtniško ribarjanje eh, tisto ribarjanje, ki ribari na bolj trajnosten način. Prav tako je eh, ta dejavnost eh, prijazna do zaposlovanja, odpirajo se nova delovna mesta in s tem se omogoča obaljnim območjem preživetje. To je zelo, zelo pomembno, da se obdrži gospodarska dejavno življenje v eh, obaljnih območjih in z njimi sodelujemo. Gospa Lepaž, trenutno je ni tukaj, je zelo aktivna na tem področju. Ta konec tedna greva v, eh, na Škotsko in bova poskušali najti rešitve za ta problem. Eh, problem eh, obalnih področij in pa eh, obrtniških Ribičo, mogoče bomo uspeli zagotoviti posebno linijo financiranja za te ribiče, ravno tako nameravamo predvideti določene spodbude, tako da bodo ti začeli spoštovati eh, pravila, eh, kajti tu bojo še pravila, ki bodo določala novo orodje, eh, očesa v mrežah in tako naprej. Ravno tako moramo zaščititi način njihovega ribarjenja in sicer se zelo. Eh, strogimi pravili in nadzori za industrijske ribiče. Ti eh, lovijo takole, v eni noči uj, ujamejo toliko eh, rib, kot jih obrtniški ribiči eh, v celem območju, vsi skupaj. Isto velja za ribogojstvo. Moram priznati, s tem se nismo toliko ukvarjali še, pa se moramo. In sedaj bomo predvideli posebna sredstva za financiranje ribogojskih projektov. Tudi nova uredba se pripravlja za eh, ribogojstvo. Ribogojstvo mora biti trajnostno, imeti moramo tudi določena pravila v zvezi z zaščito in eh, dobrobitjo živali, eh, pravila, ki bodo določala tudi dodajanje antibiotikov. Tu je vprašanje spoštovanja zakonodaje tega ne smemo pozabiti, ampak prav gotovo je to nekaj, kar moramo koordinirati z državami eh, članicami. Julija ima, eh, smo sprejeli novo uredbo o organskem ribogojstvu. Tu veljajo posebna pravila. Prejeli smo že nekaj projektov, nekaj prošen za financiranje projektov eh, organskega ribogojstva. Države članice pa morajo posvečati več pozornosti malim ribičem. Eh, veliko sem slišala o teh eh, pri eh, povlečnih kočah in kaj vam lahko pri tlehnih kočah, kaj lahko povem o tem. Po treh letih prehodnega obdobja bomo sedaj začeli uredbo izvajati. Ta uredba je zelo prijazna do tisočev ribičev v obaljnih območjih, recimo v Grčiji. Imamo samo 200-300 ljudi, ki ribarijo v, eh, na velikih ribiških ladjah. Vse politične stranke se name eh, obračajo uh, Eh, ravno eh, zaradi teh velikih ribiških ladij. In to so tiste, ki uničujejo eh, okolje, ki uničujejo dno. In to zato, ker so to močne organizacije. Zato potrebujemo drugačen pristop do malih ribičev. Gospod Potočnik na konferenci OSPA sodeluje in je sodeloval, bili smo uspešni, sedaj je treba zagotoviti, da bodo naše države članice zaščitile eh, oziroma določile posebna zaščitena področja. Sodelujemo s komisarjem Potočnikom, tako da bomo spodbudili druge države članice, da določijo zaščitena območja. Obiskala sem že Nemčijo, tam imamo nekaj načrtov, potem je tu še sredozemlje. Kaj lahko naredimo? Naredimo lahko tole. sodelovati moramo z državami članicami, to je jasno. Na tem mestu moram reči, da bom spoštovala načelo subsidijanosti, ampak vseeno lahko na tem področju uporabimo IUU eh, uredbo, torej eh, uredbo o nelegalnem, nereguliranem in nezakonitem ulovu. In to je način, ampak verjetno edino orože, ki ga lahko uporabimo, kazni ni lahko izvajati. Potrebujemo vašo pomoč in pomoč držav glavo, da bomo lahko s potrebnimi sredstvi zagotovili spoštovanje zakonodaje. Najlepša hvala, komisarka. Moj občutek je, da vam je uspelo odgovoriti na vsa vprašanja in to je res velik dosežek. O vprašanju Zahodne Sahare se bomo kmalo pogovarjali. E, upam se je tako, saj to je pomembno. Najlepša hvala. Well, Naslednja točka na našem dnevnem redu je čezmejno zdravljenje eh, oziroma pravice pacijentov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva. Gospa Grosset, imate besedo. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Ni nas več veliko tukaj in to je škoda, kajti v tem primeru gre za zelo pomembno besedilo. Ampak upam, da tisti, ki ste tukaj, ste tisti, ki delate za svoje politične skupine. Naj vas spomnim na naslednje. Tu gre za direktivo, ki ureja pravice pacijentov, pri čezmejnem zdravljenju, pri čezmejni zdravstveni oskrbi. E, na tej direktivi delamo že od leta 2004-2005, vendar pa moramo kmalo priti do konca tega dela in direktivo v najboljših pogojih zaključiti. Sedaj je naša časovnica precej zahtevna ampak menimo, da ko gre za evropske pacijente, imamo do njih do, uh, eh, dožnosti in ne smemo več zgubljati časa. Spomnimo se konteksta, potem pa uh, se bomo dotaknili ključnih vprašanj. Najprej naj vam povem naslednje. Dosegli smo dogovor v času španskega predsedovanja. Vem, da je bilo za špansko predsedstvo to težko. Težko je bilo doseči ta dogovor, Nepričakovan uspeh je bil to v bistvu. In 23 držav članic je podprlo ta dogovor, samo tri so bile proti, ena pa se je vzdržala. In skupno stališče sveta je bilo formalno sprijeto 13. septembra letos in 15. septembra je eh, Evropski parlament eh, dobil to skupno stališče. Torej, eh, sedaj je vse eno preteklo že nekaj časa in 13. septembra letos je bilo že kar pozno. Do takrat je poteklo, poteklo predvsej časa od začetka dela. Torej, cilj te direktive. Pojasniti je treba, kakšne pravice imajo pacijenti glede na sodbo eh, Evropskega sodišča, potem je treba izboljšati tudi splošno varnost eh, čezmejnega zdravstvenega skrbstva za pacijente, pa tudi za države članice in tudi za njihove nacionalne sisteme socialne varnosti. Treba je olajšati dostop in pa povračilo stroškov za čezmejno zdravstveno oskrbo. Ta, eh, Ravno tako je treba zagotoviti kakovost te zdravstveno oskrbno in pa spodbuditi sodelovanje na področju zdravljenja med državami članicami. Tu je eno načelo, ki ga moramo še enkrat povdariti in sicer Evropsko sodišče je večkrat priznalo pravice pacijentov. In naša, vlaga, eh, naša vloga danes je, da kodificiramo v zakonodajnem besedilo to, kar je Evropsko sodišče priznalo, tako da bomo okrepili pravno varnost in jamčili enotno eh, izvajanje pacijentovih pravic posod po Evropski uniji. Da ne bo nobene nejasnosti, naj vas spomnim še na eno stvar. In sicer, pogodba pravi, da so pravila v, zve, v zvezi s sistemi socialne varnosti tista, ki so v pristojnosti držav članic in da uh, se o teh pravilih sploh ne bi smelo govoriti v tem tekstu oziroma jih tek, tekst na ne bi smel vplivati. Torej, Zakaj gre? to besedilo je narejeno za pacijente, ki imajo določene potrebe za zdravljenje eh, in ni narejeno za tiste pacijente, ki imajo dovolj denarja, da grejo, eh, da grejo se zdraviti v tujino. Torej, ne gre za to, da bi spodbujali eh, zdravniški turizem. Še vedno gre za prvo obravnavo. In ključna vprašanja so področje uporabe direktive, potem pogoji za povračanje stroškov čezmejne zdravstvene oskrbe in bolj nasplošno je potem tu še vprašanje predhodne avtorizacije. To so tista bistvena vprašanja, s katerimi se bomo ustvarjali. Treba je pa zagotoviti tudi skladnost in pa medsebojno povezanost med to direktivo in pa uredno 883 iz leta 2004, eh, katera namen je racionalizirati pravila in postopke, ki se nanašajo na koordinacijo sistemov socialne varnosti držav članic. Vsi poznate to uredbo, vsi ste to uredbo že uporabljali, študenti to uredbo zelo dobro poznajo, saj jo morajo poznati takrat, ko potujejo po Evropski uniji. Torej, naj se vrnem k ključnim vprašanjem. Najprej, predhodno dovoljenje, predhodna avtorizacija, to je bistvenega pomena. Kaj smo mi rekli v Evropskem parlamentu v času prve obravnave? Rekli smo, da je predhodno dovoljenje potrebno za bolnišnično zdravljenje, za zelo specializirano zdravljenje in pa za tiste oblike zdravljenja, ki za pacijenta predstavljajo posebno tveganje oziroma ki predstavljajo tako tveganje eh, tudi za prebivalstvo. Gre za predlog spremembe 55. Svet se pa je enostavno odločil, da bo dodal še določene pomisleke v zvezi eh, s tem dovoljenjem. In te pomisleke, ti strahovi pa so povezani s kakovostjo in varnostjo zdravljenja. Gre za osmi člen drugi odstavek. In naj vam povem, da je ta kriterij, ki ga je svet dodal, kriterij, ki ni sprejemljiv. Zato, ker bi omogočil, da bi v vsakem trenutku lahko zavrnili predhodno eh, dovoljenje brez eh, obrazložitve. Enostavno bi kdo lahko rekel, no se nismo sigurni, da bo eh, to zdravljenje. Eh, kvalitetno eh, in zato ne bi bilo potrebno nobene obrazložitve. To je nespremljivo. Spet smo sedaj v pravni situaciji, ki je nejasna in ponovno bo prišlo do sod pred sodiščem in ponovno bo prišlo do odločb, ki jih bo sodišče sprejelo. In tega ne moremo sprejeti. To je težko vprašanje, pomembno vprašanje za nas in tu ne smemo popustiti. Kakšne so potem pogoji za predhodno dovoljenje? Za nas. V prvi, eh, torej mi smo v prvi obravnavi rekli, da lahko države članice vzpostavijo sistem predhodnega dovoljenja eh, samo, če v primeru odsotnosti tega dovoljenja eh, bi bilo, bi bil, torej samo, če bi v odsotnosti tega dovoljenja bil ogrožen sistem socialne varnosti v državi. To smo izglasovali v prvem v prvi obravnavi. Svet je rekel nobenih pogoj, eh, svet ni dal no, nobenega predloga tukaj. In naj vas upozorim tukaj, stališče sveta je tašno, da ponovno nastaja pravna negotovost zaradi, in pravna nejasnost, zaradi katere bo lahko spet prišlo eh, do sodb in tega ne moremo sprejeti, če upoštevamo dosedanjo sodno prakso. Eh, Potem, eh, kakšni so motivi oziroma argumenti za eh, zavrnitev eh, predhodnega dovoljenja? Te razloge sem navedla v mojem predlogu spremembe 59. Svet pa še dodaja dodatne razloge, da se zavrne eh, to predhodno dovoljenje in sicer predlaga odprti seznam, ne pa zaključen seznam, eh, in govori o eh, pomembnih razlogih splošnega interesa. Ta formula je ponovno tako splošna, da je za nas povsem nesprejemljiva. In moramo imeti takšne kriterije za zavrnitev, ki bodo jasni in ki bodo tudi uh, uporabljivi na enak način, način v vseh državah članicah. Če temu ne bo tako, bomo ponovno imeli primere na uh, Evropskem sodišču. Poskušam vam razložiti tiste točke, tista vprašanja, ki so najtežja. Imamo še druga vprašanja, ki so nekoliko manj pomembna, pa še vedno pomembna. Naj pa vas vse eno opozorim na obveščenost pacijenta. Pacijent mora biti dobro obveščen. Kako? obvestiti ga morajo nacionalne kontaktne točke. Tu se pa spet razhajajo mnenja o vlogi teh nacionalnih kontaktnih točk. Ta vloga je pomembna, zato ker mora pacijentu omogočiti, da bo imel na razpolago vse informacije. Te informacije more biti jasne, zanesljive in pravilne. In ti kontaktne kontakti. Te kontaktne točke bi morale delati v eh, mrežni povezavi, tako da bi se na ta način izognili podvajanju del. Predstavljati si pacijenta, ki bi moral iti iskati informacije k 27. nacionalnim kontaktnim točkam. Zato je nujno, nujno potrebno, da eh, kontaktna točka v vsaki državi lahko pacijentu zagotovi najbolj potrebne informacije. Se pravi, da mora ta kontaktna točka sodelovati z drugimi kontaktnimi točkami oziroma da se morajo povezati v mrežo. Tu se spet razhajamo s svetom. Svet želi dosti manj podrobnosti kot mi. In mi menimo, da bi te kontaktne točke morale biti neodvisne. In uh, samo na ta način bodo namreč lahko ustrezno informirale pacijenta in zato sem tudi pripravila svoje predloge sprememb. Kaj pa zadeva druge točke, kjer se razlegujemo? To je pravna podlaga. Svet bi želel dvojno pravno podlago. Uh, Eh, pravno podlago, ki se nanaša na notranji trg in pa eh, želi tudi člen o javnem zdravstvu. Mislim, da bi to lahko brez težav sprejeli, to dvojno pravno podlago, mislim, da bomo to lahko hitro rešili. Potem področje uporabe svet meni, oziroma predlaga, da izključimo dolgotrajno zdravljenje iz področja uporabe te direktive. Dolgotrajno zdravljenje, darovanje organov in pa kampanje cepljenja. To se mi zdi sprejemljivo, pač glede na uh, izkušnje, ki smo jih dobili v toku tega, te zadnje zime. In mislim, da lahko te predloge sveta sprejmemo. Po drugi strani, pa imamo tu pacijente, ki trpijo zaradi redkih boleznih. Ti pa morajo imeti eh, pravico do povračila, tudi če ni zdravljanja v njihovi eh, državi članice. Vemo, da eh, se določena zdravljanja ne upravljajo v eh, nekaterih državah članicah in bilo bi nespremljivo, da bi dvakrat kaznovali takega pacijenta, ki trpi zaradi redke bolezni. Njegova država mu ne more nuditi zdravljanja, istočasno pa bi mu preprečili povračilo za zdravljanje v drugi državi članice. Zato moramo braniti interese pacijenta pacijentov z redkimi boleznimi. Potem avansi oziroma predplačila in eh, prostovoljna eh, predhodna notifikacija. Eh, Pacijenti morajo v tem primeru vnaprej plačati po naše samo tisti znesek, ki bi ga morali plačati v svoji lastni državi. Svet ne predlaga nič primernega. Tu imamo resno težavo. To je bistveni element, zelo pomembna stvar za eh, pacijenta, kaj ti trenutno prevladuje totalna negotovost, kar zadeva povračila in pa vnaprejšnja plačila. In eh, trenut, trenutno to urejajo nacionalna pravila. Eh, moramo zagotoviti vse, da bomo obranili pacijente, zlasti tiste, ki imajo manj denarja. Nekatere države članice postavile vprašanje o upokojenicih, ki živijo v tujini. Evropski parlament se s tem vprašanjem ni ukvarjal. Svet je želel vključiti to vprašanje upokojencev in eh, to, to je pomemben vidik za nekatere države članice in mislim, da lahko sprejmemo ta del predloga sveta. Zelo pomembno je, da ne blokiramo uh, Eh, dogovora, ki bi ga sicer lahko dosegli s svetom. In eh, to je nekoliko občutljiva točka in se mi zdi, da v parlamentu ne bi smela povzročati težav. Potem pa etična izbira oziroma etično odločanje, to je pomembno za nekatere kolege. Naj vas spomnim, da direktiva spoštuje in ne postavlja pod vprašaj svobode, ki jo ima vsaka država članica, da odloča o tem, kakšne oblike eh, zdravljanja so primerne. Nobena določba v direktivi ne sme biti razlagana tako, kot da bi lahko vplivala na temeljne etične odločitve v državah članicah. E, s tem bi želela pomiriti nekatere države članice, e, za neka, pomiriti nekatere kolege iz nekaterih držav članic, ki jim je to vprašanje zelo pomembno. E, invalidne osebe tu so lahko uh, še dodatni stroški, tu lahko nastopijo posebni stroški, ko, uh, te je treba povrniti v določenih pogojih. Eh, e, e, Evropski parlament je to predvidel, svet se ne strinja in mi te zavrnitve ne moremo sprejeti. Potem pa Evropski ombudsman pacijentov. Evropski parlament je predlagal, da se uh, vzpostavi taka institucija, se pravi Evropskega uh, ombudsmana oziroma, uh, oziroma zagovornika pacijentovih pravic. Uh, sama nisem čisto prepričana, da je to tako zelo pomembno, da se odločamo o tem, da bi imenovali posebnega zagovornika pacijentovih pravic. Lahko odpremo vrata. Ampak mislim, da s tem nič ne rešimo. Da, prepričana sem, da s tem ne bomo poenostavili tega. Tesna območja, se pravi, eh, to so eh, obmejne regije. Evropski parlament je v prvi obravnavi eh, sprejel odločitev, da se določijo taka testna območja. To so v glavnem obmejna območja, to se nam zdi dokaj inovativno. Eh, svet pa o tem nič ne govori. Jaz pa mislim, da je vse eno pomembno, da eh, upoštevamo konkretne izkušnje. Izkušnje, ki so eh, že bile zbrane v teh območjih in ki so lahko zelo koriste. Potem še nekaj. E-zdravje, to je bistvenega pomena tu Evropski parlament predlaga nekaj ukrepov v prvi, eh, v prvi obravnavi. Eh, v komitologiji svet to nadomešča s smernicami. Menim, da moramo upoštevati trenutno stopnjo razvoja e-zdravja. Eh, svet o tem samo mimo grede govori, to pa ni v skladu niti z realnostjo, niti z upanjem. Eh, ki ga prinašajo nove tehnologije na področju zdravljenja. Zato sem ponovno eh, predložila vse predloge spremembi iz prve obravnave. Mislim, da imamo to dožnost, da eh, izkoristimo vse nove tehnologije od telemedicine naprej, tako da lahko izboljšamo načine zdravljanja v tistih območjih, kjer ni dosti specialistov oziroma kjer ni dostop eh, lahak. Eh, telemedicina oziroma e-zdravje se mi zdi zelo eh, pomembno. Evropski parlament je zahteval tudi večjo deležbo deležnikov, zlasti kar zadeva eh, oceno teh eh, zdravstvenih tehnologij. Ra te različni deležniki eh, imajo vsi že določena znanja, določene izkušnje in zelo dobro je, da Eh, te izkušnje izkoristimo pri evalvaciji tehnologije. Zato sem ponovno predložila predloge sprememb iz prve obravnave. In za zaključek, že od leta 2004 se Evropski parlament bori za to, da se priznajo eh, pacijentove pravice na način, kot jih je priznalo Evropsko sodišče in da se te pravice eh, potrdijo v zakonodajnem tekstu. Parlament mora braniti svoja stališča v zvezi s temi ključnimi vprašanji, ki sem vam jih upisala to je tema, ki je zelo pomembna za državljana. Gre za eh, zdravje državljanov, to je povezano z integriteko. Kajti danes lahko pacijenti, ki so doma eh, prikrajšani za zdravljenje, računajo samo na Evropsko sodišče, da jim potem pomaga. In to je nespremljivo in mi, Evropski parlament, moramo zagotoviti, da se bodo stvari premaknile in da bomo lahko hitro pri, eh, pripravili rešitev in pri tem branili te ključne točke. To moramo braniti pred svetom. Pre... In prepričana sem, da mi boste pomagali, da naredimo najboljši možni predlog. Hvala. Hvala lepa, François Grostet. Eh, Za to zelo pomembno zakonodajo, hvala lepa. Slišali smo najpomembnejša stališča. Svet pa je v tem primeru velika težava in morda bomo še kasneje več slišali o tem. Imamo države, ki si ne želijo ničesar, ki si želijo malo in potem tudi države, ki so pozitivno nastrojene proti temu predlogu. Sedaj najprej gospod Agmar od Berendt. Hvala lepa, gospod predsednik. Sami ste dejali, gospod Leinen, da je to pomembno poročilo. In tema, ki je bila zelo kočljiva tudi v Evropskem parlamentu. Še prav posebno bi se zahvalila kolegici Grostet za njeno poročilo, ki je odlično, pošteno, kar se prve obravnave parlamenta tiče. In Tako kot so potekale naše razprave, se to tudi odraža poročilo. Je pa tudi ambiciozno, poznamo Francois in to je dobra politika, namreč ambiciozna politika. Prebrala sem ga in sama osebno bi vse lahko podprla. Vendar pa zanima nas rezultat in zato si želimo pogledati, kako lahko pridemo do, do soglasja. Prebrala sem stališče sveta in jasno je, da po mojem mnenju skupno stališče sveta ni idealno. Tako tudi nikoli ni bilo. V 20 letih še nisem prebrala skupnega stališča sveta, kjer bi zaploskala in dejala, to ste pa dobro storili svetu. Nikoli še nisem tega doživela. V skupnem stališču pa spoštujem sledeče. Poskušajo v svetu doseči soglasje. In to so v svetu dosegli z veliko večino. So sprejeli to skupno stališče. To je velik dosežek in to moramo priznati. Zato moramo sedaj jasno si pogledati, kje so naše prioritete, kje lahko popustimo svetu in kje nasprotno pričakujemo, da bo svet popustil nam. Seveda se ne bom lotila vseh točk, tako kot je to storila poročevalka. Naj se lotim nekaterih zadev. Najprej o točki, ki sem jo uvedla sama, ki pa morda ni najpomembnejša, to so redke bolezni. Obravnavati moramo pojav redkih bolezni, v EU, ki niso predvidene za poročilo stroškov v vseh držav članicah, ker te bolezni v določeni državi ni. Zagotoviti moramo, da bodo pacijenti vseeno imeli možnost hoditi na zdravljenje tja, kjer ta možnost obstaja. In pripričana sem, da bi svetom lahko dosegli dogovor glede tega. In potem še 3-4 točke. Najprej vprašanje predhodne odobritve. Vsi vemo, pred prvo obravnavo smo imeli tudi v naših političnih skupinah zelo intenzivne razprave na to temo. Včasih tudi zelo, zelo težavne razprave. Skušali pa smo doseči dogovor. Prva obravnava je bila še vedno težavna, sedaj po skupnem stališču in po tem, ko je potekal nekaj časa, pa smo že bolj enotni. Predhodna odobritev je nekaj, kar je bilo omogočeno strani Evropskega sodišča. Rečeno je bilo, da moramo to zagotoviti in to podpiram, da imamo predhodno odobritev za določene primere, vendar pa predhodno odobritev ne sme biti sredstvo zato, da bo zakonodaja absurdna ali da je ne bo. Biti mora pošten postopek, da imamo za določene primere predhodno odobritev. V skupnem stališču sveta to ni tako jasno zapisano in menim, da bi morali tukaj še kaj postoriti. svet je tisti, ki mora storiti to, kar je potrebno. Potem pa še vprašanje o mreži in kontaktnih točk. Fransva se je upozorila na to, da je za bolnike pomembno, da imajo kontaktne točke, ki dejansko obstajajo in ki delujejo učinkovito, ki lahko ponudijo informacije, Pomembne pa so tudi mreže, da bo izmenjava med državami članicami o zdravljenju v najboljših praksah tudi dejansko potekala. Zato menim, da moramo državam članicam dati možnost, da to storijo za svoje državljane, morda ne jutri ali pojutrišnjem, ampak srednjeročno. In morda bi tudi tukaj lahko našli možnost za opredelitev cilja in bi bili nekoliko prožni, kar se časovnega razporeda tiče potem še nekaj o celotnem svežnju. Povračanja stroškov ali predhodnega povračila stroškov. Pripričana sem, da moramo najti pravi sistem, ali bo to voucher sistem ali kakršenkoli drug sistem, biti mora tak, da bo pacijentom omogočal, da ne bodo že naprej plačevali izredno visokih stroškov in da, bo potem, da bodo potem tudi hitro dobili povrnjena sredstva. Veliko držav članic, to vem, se boji, da mm, to ne bo delovalo. Zato imamo že veliko primerov v EU. Države članice, ki dolgo čakajo na to, da zdravljanje bolnikov na počitnicah, v nesrečah, da povračilo stroškov socialnih varnostnih sistemov v določenih državah deluje prepočasi. Vendar pa to je naloga sveta, tukaj morajo najti rešitev. Morajo poskrbeti za to, da bo sistem dobro deloval. Pri vseh teh točkah, pravni podlagi in tako dalje, menim, da lahko dosežemo dogovor, če nam bo uspelo, in to govorimo v smeri sveta, če nam bo uspelo pri predhodni odobritvi in pri omejitvah tega, kar je navedeno, vse, kar je v členu 8, če bomo uspeli najti drugačno opredelitev. Mislim, da je 8. člen nekaj, kar se moramo natančno pogledati. Ali so strogo omejitve, ki jih imamo, dejansko potrebne. In pogledati si moramo tudi to, kakšni so seznami za predhodno odobritev. Še nekaj, premislek. François Grostet je upozorila na to. Sicer bo odločalo spet sodišče, ko bo sodišče odločalo naslednjič, ne bo odločalo o posamečnem primeru, odločalo bo o slabem slabi zakonodaji, o nepravilnem izvajanju zakonodaje in izreklo bo tudi finančne kazni proti tistim državam članicam, ki zakonodaje ne izvajajo. Morda bi bilo o tem potrebno spregovoriti tudi o svetu. Morda bo katera država članica dejala, da, bodo, da bodo tvegali tudi to, vendar pa upam, da bomo dosegli dogovor. Veliko sem se pogovarjala o teh zadevah, tudi danes dopoledne, in opažam, da moram biti nekoliko zadržana. Tudi v moji politični skupini je veliko različnih stališč, da pa to, kar imamo v tem trenutku, mislim, da bi z določenimi spremembami lahko bilo zelo uspešno, če bomo vsi puščali. Nimamo veliko časa, imamo drugo obravnavo, zelo malo časa imamo, tako da moramo biti disciplinirani. Želimo pa seveda biti tudi uspešni. Hvala lepa. Hvala lepa. Da, poročavka je ambiciozna in poštena. To je redka, dragocena kombinacija. Sedaj pa bomo se skupaj tudi časovno omili. Gledali bomo na uro. Antonija Parvanova, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bi se rada zahvalila in čestitala gospe Grostet za to poročilo. Pravzaprav je to eno najbolj kontroverznih zapletenih vprašanj, ki smo jih nedavno obravnavali v parlamentu. Potrebuje vso našo podporo pri sodelovanju, da bi išli iz situacije, ki je tri institucije, komisijo, parlament in svet, pripeljala do zelo protislovnih stališč. Mislim, da vse to izhaja sodne prakse sodišča. Ta je preuranjena, preden uredimo vse organizacijske finančne vidike in ali bo javno zdravje del pogodba ali ne. Sedaj poskušamo imeti posebne izjeme za pacijente, ki bodo imeli več pravic kot tisti na nacionalni ravni. In zato bi parlament moral biti enoten in dosleden, da bi zadostili pričakovanjem pacijentom, to je naša dožnost, svet pa bo seveda sledil stališčem nacionalnih vlad, vendar pa v krizi imajo več drugih težav, ne pa toliko težav z javnim zdravjem tri vprašanja bi rada omenila. Najprej pacijente in njihove pravice, dostop do kakovostne zdravstvene skrbe, univerzalnost in eh, skrba za vse mora biti zagotovljen. Potem tudi kodifikacijo sodne prakse sodišča moramo zagotoviti, prav tako pa moramo organizirati zdravstvene nacionalne sisteme na dober način, tudi finančno ko bomo dosegli dogovor, moramo zagotiti, da ne bodo imeli še več težav, kot so jih imeli do sedaj. Kar se specifičnih točk tiče, ki so v tem predlogu, nacionalne kontaktne točke, šesti člen, stališče sveta, podpiramo stališče poročevalke, je bolj osebinsko in želimo govoriti o pravicah pacijentov. Zato moramo zagotoviti, da bodo jasne in da bodo bolniki obveščeni o svojih pravicah. Vloga kontaktnih točk mora biti zelo dobro opredeljena. Kar se ukrepo glede povračila stroško tiče, sedmi člen, kakršnakoli že bo odločitev, ne sme ustvariti neenakosti in mora upoštevati različne nacionalne sisteme. V tem primeru bodo pacijenti imeli še več težav pri poti, poti v tujino in najti moramo način, da ne bodo še bolj finančno obremenjeni. Vse skupaj mora biti torej primerljivo in moramo zagotoviti enoten sistem za vse pacijente. Predhodna odobritev, osmi člen stališča sveta, podpiramo pristop poročevalke. Parlament mora ostati odločen glede tega vprašanja. Potem pa izjeme za predhodno odobritev, gre naprimer za redke bolezni, predlog spremembe 64. Mislim, da so razmere čudne. Komisija se skuša odzvati na ustrezen način in po pravem času za potrebe bolnikov z redkimi boleznimi in organizacijami, vendar pa to verjetno ni pravi, pravo mesto kajti to je edina zima v tej direktivi in to bo verjetno ustvarilo neenakost in diskriminacijo na podlagi bolezni. V nekaterih državah članicah morda ni bolnikov z določenimi redkimi boleznimi, imamo pa 11 milijonov bolnikov z redkimi boleznimi po EU e in lahko si predstavljate, koliko potovanj bo če ne bomo posebne pozornosti namenili tej izjemi. Torej, premisliti moramo o tem, ali ne bi druge skupine pacijentov, ki so morda številčno manjše, menile, da bi jih bilo potrebno tudi zajeti. Potem pa je zdravstvena oskrba. Ta direktiva daje možnost, da zajemamo inovacije, učinkovitost in varnost ne bom več govorila o tem, kajti o tem smo se veliko že pogovarjali, imam pa vprašanje, ko govorimo o oceni zdravstvene tehnologije. 88. predlog spremembe predlaga prenos informacij o relativni učinkovitosti in zdravstveni tehnologiji. Istočasno pa govorimo o učinkovitosti, ko govorimo o tehnologiji, še preden jo tržimo, učinkovito se pa potem, ko jo že tržimo. Torej, ni popolnoma jasno, kaj točno želi doseči s tem. Hvala lepa. Hvala lepa. Ekot, pet minut vsak, prosim, maksimalno. Skušal se bom držati omejitve. Najprej bi se rad zahvalil poročevalki za to poročilo, za ta ključna vprašanja. In kot je dejal kolega, ključnega pomena bo, da zagotovimo, da svet in parlament dosežejo ta dogovor v drugi obravnavi. Mislim, da imamo tri glavna vprašanja še vedno na naši strani, kjer moramo bolje premisliti, glede na to, kar je dejala poročevalka, glede skoraj vseh drugih točk lahko podpremo poročevalko. Poročevalka je zelo dobro poudarjala naše stališče iz prve obravnave. Tri vprašanja pa so še pomembna in potrebujemo razpravo v parlamentu. Najprej predhodno odobritev. Strinjam se s poročevalko, da ko govorimo o razlogih za zavrnitev predhodne odobritve, moramo imeti ščrpen seznam. Svet je to storil drugače in to ni sprejemljivo za parlament, zato podpiramo poročevalko. Poročevalka ne omenja razlogov za zavrnitev poročila stroškov in to je nekaj, o čemer bi tudi v parlamentu morali bolje razmisliti. Kajti včasih obstajajo razlogi splošnega interesa. Naprimer, če se spodkopava finančna stabilnost zdravstvenega sistema, takrat bi lahko zavrnili torej povračilo. glede tega vprašanja bi torej parlament moral še nekoliko bolj podrobno razmisliti. Potem pa predhodna plačila, naprejšnja plačila, to je pomembna tema, vendar pa ne razumem prav dobro poročevalke. Če ste pacient in želite oskrbo v drugi državi, se morate še vedno držati pravil te države. Torej, če je potrebno naprejšnje plačilo v tej državi, morate tudi vi, kot pacijent, pacijent iz druge države, zadostiti tem pravilom. Zato mislim, da bi to morali urediti tudi v državah članicah. In zato mislim, da bi tudi tukaj kot parlament morali spremeniti naše stališče. Tretja točka. Redke bolezni. mislim, da moramo še bolj podrobno premisliti o tem. To, da to ni omenjeno v skupnem stališču sveta, ni sprejemljivo, vendar pa sedaj, kar eh, izjeme vse prek, tudi ne moramo dati. To eh, se zdi naše stališče, s tem se ne strinjam. In tudi kolegi iz liberalne skupine imajo s tem težave. Zato mislim, da bi morali razmisliti o načinu, če se zdravite zaradi redkih bolezni, da bi morda država tudi imela možnost zavrniti predhodno odobritev. Torej, kar se na prejšnjih plačil redkih bolezni in razlogov za zavrnitev, povrnitev stroškov, glede teh vprašanj se moramo kot parlament še bolj podrobno pogovoriti. Najbolj pomembno je, da zagovarjamo odločno stališče kot parlament in skušamo doseči v drugi obravnavi svetom dogovor. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je Milan Cabrnoh. Hvala, Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Tudi sam se zahvaljujem poročevalki za njeno delo celotna tema je zelo kompleksna in obsežna. Naj spregovorimo o nekaterih podrobnostih. Rad bi spomnil na to, da želimo izboljšati pravno varnost državljanov. To pomeni vseh državljanov, ne zgolj državljanov, ki imajo boljši dostop do informacij. Prav tako želimo izboljšati pravno varnost oziroma ne želimo motiti pravne varnosti nacionalnih sistemov. Želimo zagotoviti tudi to, da bo vsak imel možnost do čezmenega zdravstvenega varstva, če bo to potrebno. Informacije morajo biti na voljo v razumljivi obliki tudi za invalidne osebe. Invalidne osebe lahko včasih imajo težave do dostopa do informacij živimo v 21. stoletju in zato imamo pravico zahtevati to, da je vse na voljo tudi v elektronski obliki. In v tem smislu bom predlagal tudi nekaj predlogov sprememb. Zdravstvena oskrba mora biti visoko kakovostna in mora biti na voljo vsem. Gre za kontinuiteto zdravstvene oskrbe. To pa je pogojeno tudi s posredovanjem informacij, tudi v elektronski obliki. Te lahko bolje posredujemo in sortiramo. Pogoj za posredovanje informacij pa je tudi metoperabilnost, tako da bodo informacije razumljive vsem. Pri zdravstveni oskrbi so potrebne informacije. Vsak bolnik, ki se želi zdraviti v tujini, mora imeti pravico prijesti sabo vse informacije, ki jih že ima. Prav tako pa morajo imeti vsi bolniki možnost te informacije eh, odnesti tudi domov, ki so jih pridobili v tujini. Če se rada v elektronski obliki, pacijent mora imeti pravico te informacije dobiti v taki obliki, da jih lahko uporablja še naprej. In zato morajo biti te informacije medoperabilne. Kako bomo zagotovili medoperabilnost? To je pogoj za kakovost oskrbe in to je tudi v interesu evropskega državljana, da hitro opredelimo pravila za medoperabilne sisteme. Praksa je pa pokazala, da države članice nimajo skupnih pravil skupne zakonodaje in zato moramo komisiji dati pristojnost, da tako zakonodajo spreme. Kar se odobritve tiče in kar se opredelitve tiče, nekaterih področji zdravstvenega sistema tiče. Naprimer, tudi elektronski recepti. Želimo si, da bi pacijenti imeli možnost prevzemati zdravila v vseh eh, državah. Zato potrebujemo elektronski recept in potrebujemo tudi bazo podatkov, ki bo združljiva z drugimi, torej ki bo na voljo vsem. Tako bomo lahko potem preverili, da je recept dejansko pristen. Zato moramo imeti stik med zdravnikom, ki je predpisal določeno zdravilo in med farmacevtom v lekarni, ki izdaja zdravilo. Govorimo o informacijah, skušamo tudi ovrednotiti učinkovitost novih tehnologij. Seveda se moramo izmenjevati informacije in prakse in to je prava pot. Za učinkovitost tega postopka pa je nujno potrebno vključiti vse udeležene strani, še prav posebno zdravnike, raziskovalce in industrijo. Za zaključek bi račen povedal še nekaj o e-zdravju. 20 sekund še. S predhodno odobritvijo je tudi e-zdravje pomembno poglavje. Tukaj lahko veliko stvari še razvijamo. S to temo se že dolgo ukvarjam in rad bi vzpostavil neformalno delovno skupino na to temo. Gospa komisarka Reding je tudi že pokazala zanimanje za to. Hvala. To so bili poročevalci oziroma poročevalke v senci. Naslednji govorniki dobite na voljo največ tri minute. Si, Gospod Osi. Hvala, gospod eh, predsednik Hvala poročevalki. Po pravici povedano moram, imeti, moram povedati, da imam veliko dvomo, ali to besedilo lahko sploh uporabljamo, ali je relevantno. Zakaj? Po eni strani je res treba pacijentom omogočiti, da potujejo okoli in da dobijo tisto zdravstveno oskrbo, ki je ne moremo biti, dobiti doma, ki je druge. Ampak ta sistem, bodo morda v eni državi zlorabljeni nekateri, da iz drugih držav, zato ker te druge države enostavno nima ustrezno organizirano zdravstveno varstvo. Ne govorimo o minimalnih standardih v Evropi, temveč govorimo o svobodi gibanja. In na ta način tukaj obravnavamo uh, bolnike. Morda se lahko pacijenti gibljajo iz ene države v drugo, da pridejo do tiste države, kjer imajo zagotovljeno določeno zdravstveno nego in država članica se vsaka sama odloča, katero zdravstvene storitve bo organizirala, katerih pa ne. Torej na stotine tisočev eh, pacijentov bo potovalo iz države A v državo B no, to državo B, <laughs> vanjo bo prišla poplava, če hočete, ljudi, ki potrebujejo določeno zdravstveno storitev, pa je ne morejo dobiti doma. Zasedli bodo upremo, postelje v bolnišnicah in drugih ustanovah, pa tudi druga ekonomska oziroma finančna sredstva. In to bo morala, če bo to morala plačati država, iz katere so ti bolniki, potem bodo morali uh, davkoplačevalci države, ki zagotavljajo te storitve, pokriti te stroške. Kaj se zna zgoditi? No, v Italiji nimamo nacionalnega zdravstvenega sistema. To je organizirano na ravni eh, dežel, recimo dežela Veneto, veliko Eh, pacijentov uvaža, če smem tako reči. In ne vem, ker imamo dobro zdravstveno službo, bo mogoče 100 tisoč ljudi enkrat, naenkrat prišlo k nam in naš cel sistem se bo porušil. Ali pa, ne vem, ali bomo resnično prisilili države, iz katerih prihajajo takšni bolniki, da bodo plačali za njihove storitve. Zdi se mi, da smo vse varovalke tukaj od eh, pravili, v, prej je to bilo v členu 9. Samo tri minute ste mi dali, dobro, hvala. Hvala, Peter Lize. Hvala, gospod predsednik. Tudi sam se zahvaljujem gospe Grostet. Zdi se mi, da je njeno poročilo najbolj pomembno na področju zdravstvenega varstva, zelo je bila angažirana in eh, s opremljena znanjem in izkušnjami eh, Johna Boylsa se je lotila tega. Gospod Rossi je govoril o nečem, o čemer bom tudi jaz rekel nekaj. Dosti krat ne vidimo problemov, ki jih eh, čezmejno zdravstveno varstvo prinaša. Zdravniki v Nemčiji, ki živijo v obmejnih območjih, se veselijo, da bodo tiste pacijente, ki v drugih državah pa ne dobijo pravočasno eh, zdravstvene oskrbe, sedaj oni dobili. Ne vem, to bo res morda poplava, ampak če bo samo ena tretjina stroškov povrnjena, potem to ni nekaj, kar niti predlog komisije, niti poročilo gospe Grostet ne ustrezajo. Seveda bodo vsi stroški povrnjeni. Mislim, da moramo tukaj konstruktivno razmišljati. Ponudniki zdravstvenih storitev bodo imeli korist od tega. Mislim, da moramo malce biti izmerni in ne dramatizirati tveganj. Poročilo François Grostet podpiram. V zvezi s tremi deli pa bi predlagal, da je treba spremeniti stališče sveta. Redke bolezni. 80. amantma je tukaj pomemben, svet mora narediti korak v našo smer in redke bolezni je treba vse omeniti. Ali jih bomo tako, kot je to tukaj, uh, kot smo mi mm, v amantmaju 47 predlagali, tudi uspeli uh, vključiti v besedilo drugo vprašanje, ampak vsekakor neke olajšave morajo biti za takšne pacijente, zlasti če prihajajo iz držav, kjer zdravljena eh, redkih eh, bolezni nimajo. Mm, no, včasih eh, obstajajo tako redke bolezni, da tudi zdravljenja ni v določenih državah, ker teh redkih bolezni nima. Mislim, da je Dagmar Roterns nekaj govorila o tem. To je samo srečno na ključje. Potem jasno smo tukaj pojasnili, kaj je raznolikost. 53. amantma, ki se na, govori o bolnih, voucherjih. Vem, da tudi moja politična skupina ima različna mnenja v zvezi s tem, ampak mi kot ljudje, ki so nas eh, izvolili državljani v to, eh, v to hišo, moramo eh, skrbeti za pacijente in zlasti v tistih primerjih, kjer so vračila stroškov zelo počasna, moramo jim pomagati. Ampak mislim, da je 53. amadva tisti, ki uh, nakazuje pravi pristop. Hvala. Hvala. Jolanda Ebner. Dziękuję bardzo. Najlepša hvala. Priznati moram, da je poročilo gospe Grostet zgledno poročilo. Vzor poročila, ki. Uh, se nanaša na boljše zdravljenje vseh pacijentov v Evropi. Zahvaljujem se ji za to. S kompromisnimi predlogi pri nekaterih primerjih s uh, eh, svetom nismo uspeli, ampak vsekakor mislim, da uh, se še da narediti korak naprej. O tej uredbi smo veliko krat razpravljali tudi v državah članicah, pa tudi v svetu in v parlamentu. V prvi obravnavi, kot vemo, je prišlo do zelo nasprotujočih si mnen. Vem, da kompromisa ne bomo enostavno dosegli, ampak vsekakor čim več ljudi mora biti zadovoljnih s tem. Če bomo ta kompromis tako razdelali, da bomo temeljne pogoje za zdravstveno varstvo pacijentov vključili v to besedilo in če bodo vse stranke to sprejele, potem mislim, da smo naredili veliko ker zadeva uredbo o pravicah pacijentov, ta je nujna, ta je potrebna, zlasti, ko gre za čezmejno zdravstveno varstvo. Za tiste ljudi, ki morajo se poslužiti tega zdravstvenega varstva v primeru, da doma ne dobijo necelovite zdravstvene oskrbe in tudi nepravočasne. To je dobra rešitev. Ta bo dobro vplivala tudi na pravice pacijentov in oskrba pacijentov mislim, da bo zaradi tega v celotni Evropski uniji boljša. Ne gre za to, da hočemo ustvariti nek enotni sistem. Vsaka država članica pa če ima in bo še vnaprej imela svoj lasni sistem. Gre bolj za to, da razširimo možnosti oskrbe oziroma zdravljenja in da izboljšamo dostop do čezmenega zdravstvenega varstva. Vem, da pri nas na Polskem so imeli mnogi pacijenti veliko problemov s tem, pa tudi drugi zaradi tako imenega zdravstvenega turizma. Zdi se mi, da se tega ni nam treba bati, tudi zato, ker smo ustvarili določeno oviro temu turizmu, namreč tista država, iz katere prihaja pacijent, mora pokriti stroške za takšno oskrbo pacijenta. Če se torej želi pacijent odločiti, eh, da bo oskrbo iskal v drugi državi, potem bo veliko krat moral morda plačati te stroške iz lastnega žepa, ampak eh, ne v vsakem primeru, kot ste sami ugotovili. Tudi mnoge storitve na področju zdravstvenega varstva so recimo slabše kot naprimer v Nemčiji in Morda to vendarle ne bo pomenilo masovnega eksodusa pacijentov v Nemčijo. Razen v tistih nujnih primerjih, mislim, da je to dovolj. Kristina Gudjonsen. Kristina Gutierrez Cortines. Gospod predsednik, 90 odstotkov predlogov podpiram. Mislim, da je to dober dokument, ne smemo pa pozabiti, da je Španija bila vodilna med državami, ki so blokirale vse skupaj. Ne smemo pozabiti, kakšni so bili razlogi, da je bila Španija proti temu. Ena država pošilja bolnike, druga država zagotavlja storitve in to je bistvo problema in to resnega problema. Problema, ki ga moramo razrešiti. Potem obstajajo države, v katerih se naprimer redka oblika nekega rakavega obolenja dobro zdravi, druga pa obstaja pa države, kjer se to spore, sploh ne počenja. Torej, situacijo v posameznih državah moramo upoštevati moramo se zavedati tega, da obstaja zdravstveni turizem. In jasni trendi to nakazujejo. Tudi mnogi ljudje, ki ne plačujejo davke, so bili deležni oskrbe. In to je nekaj, o čemer govori svet v svojem stališču. Mnogi Britanci oziroma Nemci so potovali v Španijo zaradi zdravstvene storitve, čeprav niso bili rezidenti Španije. In sedaj mislim, da bomo lahko ta problem razrešili. To, da se lahko kar vračate sem in tja, potujete iz ene države v drugo in uživate vse pravice, je nekaj, kar ne more biti kar vedno primerno. Zaradi tega imamo tukaj predlog sveta o dvojni pravni podlagi. Pacijenti sami lahko se odločajo, kam bodo šli. Jasno je, da se bodo odločili za najboljšo bolnišnico v Madridu, eh, namesto za neko provincialno bolnišnico nekje v zaledju Španije. Torej, država, v katero se gre dozdraviti bolniki, mora imeti nekaj eh, pravic, da določi maksimalno število pacijentov, ki jih lahko sprejme v določenem letu, recimo 90. Le na ta način bomo resnično zagotovili temu sistemu, da deluje. No, ko bo enkrat začel delovati, bomo ugotavljali, kje so plusi in kje so minusi le tega dvomi in pomisleki so tukaj upravičeni. Sistem zaenkrat še ni uresničen in direktiva še ne velja. Hvala. Žal sem vas moral prekiniti. Gospod Ader. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da je treba pohvaliti poročevalko gospo Krostet, ki je zelo konsekventno in odločno postavila vprašanje pod stališče sveta. Sam bi se dotaknil treh stvari. Vaš predlog povezan z v predhodno odobritvijo, torej vaša formulacija, mislim, da je bistveno bolj precizna kot je tista, ki jo ponuja svet. In kolegicam in kolegom v Evropskem parlamentu predlagam, da to podprete. Isto velja tudi za sistem informiranja. To, da imajo pacijenti pravice do informiranosti, je pomembno, ampak še druga plat te medalje je pomembna. Tudi tisti, ki ponujajo zdravstvene storitve, morajo natančno ne informacije dobiti o tem, kdo je zavarovan in kdo ne. O tem na ta način bi morda se izognili problemom, ki naknadno nastanejo. Potem še nekaj. Eh, obračunske službe. Gospa Grostet je povdarila, da je sistem v obračunskih službah ali kje drugje, nekaj, kar je treba narediti strokovno, hitro, zanesljivo. Torej, na ta način bomo eh, lažje razrešili eh, celo vrsto problemov s plačili. Problem je tudi v tistih državah, ki nimajo še evra, pa gre za eh, težave pri pretvarjanju lokalne valute v evre in obratno. Mislim, da v v, v razpravi s svetom, moramo doseči kvalificirano večino pri odločanju, če bomo hoteli uveljaviti svoja stališča. Tako tukaj na odboru, kot tudi na plenarnem zasedanju moramo vedno znova poudarjati to. Če kvalificirane večine ne bo, potem bomo pač poraženi. Obstajajo še nekatera pro, druga protislovja ki jih je moč razčistiti, odpraviti z predlogi sprememb. Mislim pa, da se lahko strinjamo s tem, da lahko sedaj zelo pereče probleme rešimo. Vemo, da imamo dovolj znanja in izkušen za to in želeli bi se izogniti temu, da bi uh, postale ovire večje, kot je to potrebno. Schöner, schöner Vergleich. Linda McKim. Linda McKeown. Hvala, predsednik. Kar zadeva vsebino. Predhodna odobritev. Strinjam se z Dagmar Rod Berend. Morali bomo priti bliže parlamentu, da dosežemo dogovor. Gospa Grostet, imate prav, da je to morda nekoliko preveč ohlapno, ampak nek dokončni seznam moramo imeti o tem, kaj lahko počnemo in kaj ne in predhodno odobritev smo tukaj jasno določili. Redke bolezni. Komisijo sprašujem, kako je ta nov zakonodajni predlog povezan z uredbo 883-2004. Za pacijente je to prednost, kajti vsi stroški so povrnjeni. In ne vem, ali bomo za redke bolezni lahko odpravili predhodno odobritev. Imamo primere nekih eh, um, šarlatanov, ki so zdravili ljudi, ker imajo neko redko bolezen in ljudje so zaradi tega na tisoče evrov porabili, na koncu pa se je izkazalo, da ni nič pomagalo. To je treba nadzorovati in zato potrebujemo predhodno odobritev. Za nekatere pacijente bo torej ta pristop boljši. Strinjam se s poročevalko v zvezi z izmenjavo eh, informacij in podatkov o nemarnih eh, eh, zdravstvenih storitvah. 72. in 73. amandma sta to. Moramo dobiti informacije, če je nek zdravnik izgubil dovoljenje ali nekdo drug v zdravstveni službi. O takih ljudeh moramo vsi biti informirani. Direktno direktna poplačila. Vem, da obstaja, ko gre za povračila stroškov, včasih za ogromne uh, zamude, tudi leta. Ampak sprašujem, gospod Grosted, kako bo neka bolnišnica sprejela nekega pacijenta, za katerega plača zdravstvena blagajna, pa bo potem morala leta in leta čakati na plačilo. Ne vem, če bomo s tem podprli Eh, gibanje pacijentov. Strinjam se, da ne potrebujemo zagovornika pacijentovih pravic, ampak kar zadeva kontaktne točke, kontaktne točke morajo biti sorazmerne s številom ljudi, ki se gibljajo. Ne morejo sedaj vlade ustvarjati kontaktnih eh, točk, ki bodo informirale ljudi o zdravljenju v tujini, če to še za lastno državo ne more zagotoviti. Komisijo sprašujemo, koliko ljudeh govorimo, ki hočejo to. In še kolega je govoril o masivnih računalniških sistemih in elektronskih eh, receptih mi nismo ministri za zdravje in ne bomo določili proračunskih sredstev za to. Še nekaj, kar je pomembno, gospod predsednik, timetable. kar zadeva časovnico. Rok za vložitev predlogov je 39. to je četrtek in to je prezgon. No, yes, yeah. no, yeah? okay. Chcel bi se odnesti do. Uh,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 da predhodna odobritev ni potrebna, če gre za splošni interes. Na, in če bi to lahko povzročalo težave pri čezmenem zdravstvenem varstvu. S nekaterimi formulacijami imam tukaj problem. Živel sem v času komunizma, In včasih se je zgodilo, da nekdo ni dobil potnega lista zaradi tega, ker so neki splošni družbeni interesi govorili v prid eh, prepovedi njegovega potovanja. Ne vem, nekaj ne razumem v tem predlogu sprememb, morda mi Fransuas lahko pojasni. Ta predhodna odobritev ni potrebna, kadar obstaja oziroma se ne izda, kadar obstaja nevarnost splošnega družbenega interesa, da bi ta interes bil ogrožen. Kaj pa naj bi to sploh pomenilo, se sprašujem? Kaj je ta nevarnost ali ogroženost splošnega a, družbenega interesa? V katerih situacijah morda ne bo prišlo do podelitve tega predhodnega odobritva. Najprej še nekdo od poslancev, potem pa komisija. Ne, najprej komisija. Hvala, gospod predsednik. Hvala, François Grostet, za poročilo. Vesela sem, da sem bila pri tej prvi razpravi prisotna, da se seznanim s stališčem vašega odbora. Predlog komisije na začetku veste, da je bil zelo ambiciozen in pozdravili smo vašo prvo obravnavo. V tej ste podprli našo ambicioznost. Potem so se začela težka pogajanja z svetom, kot je rekla Dagmar Roth Perent. Težko je bilo, zato ker smo skoraj da prišli do situacije, ko sploh ne bi mogli doseči skupnega stolišča. Potem so ministri za zdravje povdarjali, da gre v tem primeru za temeljno pravico evropskih pacijentov in spoznali so, da morajo malce popustiti. Ampak vseeno, to je področje, na katerem države članice uh, morajo zagotoviti vzdržnost svojih javnih financ. In ministri za zdravje so konec koncev odgovorni tudi glede vzdržnosti njihovih nacionalnih uh, zdravstvenih sistemov. Zato je komisija podprla skupno stališče, skupno stališče, ki je uvedlo sistem predhodne odobritve. Ta namreč ni bil prej v našem predlogu. Podprli smo to, zato ker smo videli, da je to kritičnega pomena za države članice. Naj citiram Dagmar. To mora biti zelo a, poštena prošnja ali uporaba. Nekatere države članice bodo imele razloge, da bodo zavrnile predhodno odobritev, ker bi to predstavljalo neko uh, ogrožanje zdržnosti njihovih sistemov. Ampak takšna uporaba ne sme biti diskriminatorna, temveč dejansko poštena, odkrita. Omogočiti moramo državi članici, da reče ne, zato ker si tega enostavno ne moremo privoščiti, tega ne moremo plačati. Na drugi strani če ni problem finančne vzdržnosti, potem moramo imeti zaključen seznam kriterijev. Pacijenti morajo vedeti vnaprej, kaj lahko pričakujejo. Če komisija se je zauzemala za odprt seznam na začetku, ampak eh, sedaj se strinjamo, da je morda bolje imeti takšen dokončni seznam, kar zadeva predhodno odobritev pa tukaj vem, da bo parlament moral narediti korak naprej in gospa Grostet bo morala to uvideti. Naprej. Informiranje pacijenta. Pomembno je pomagati pacijentom, ki želijo potovati v tujino. Linda McEwen. Tukaj so podatki. Danes govorimo o manj kot enem odstotku pacijentov, ki potuje v tujino ta direktiva po našem mnenju ne bo povečala tega števila, kajti ljudje konec koncev so raje doma ja, in dobijo doma oskrbo. Torej, en odstotek se nam zdi, da bo šel naprej številka. Torej, mislimo, da bomo lahko te eh, pacijente dovolj informirali. Potem, kako zagotoviti da imajo ti pacijenti tudi finančno sredstva za potovanje v tujino. Govorimo o uh, avansih. Če bomo imeli sistem predhodne odobritve, potem države članice morajo zagotoviti finančna sredstva za naprejšnje plačilo. Kar zadeva redke bolezni. Ta uredba lahko da odgovor za problem nekaterih redkih bolezni. Res je, tisti, ki trpi zaradi redke bolezni, je v okviru uredbe o socialni varnosti pacijent, ki se lahko gre zdraviti v tujino. Ampak žal, včasih ljudje enostavno ne vedo, kje se eh, zdraviti ali kje postaviti diagnozo. Če tega doma ne more narediti, moramo mobilnost omogočiti. Ta uredba mislim, da bo zagotovila več vedenja o redkih boleznih, kajti združili bomo vse znanje in zmogljivosti za diagnosticiranje teh bolezni na evropski ravni. Komisarka me je prosila, da naj ocenimo, kakšna je situacija, koliko je redkih bolezni in za kakšne denarje gre. Nacionalni proračuni verjetno ne morejo povsod plačati zdravljenja za vse redke bolezni. Za nas je torej to zelo pomembno, moramo najti neko vzdržno rešitev za redke bolezni. Za e-zdravje. Gospa Grostet pravzaprav gre v isto smer v svojih amantmajih, kot je šla komisija. Več pristojnosti moramo dati parlamentu, ko gre za definiranje pravil in standardov. To je pomembno. E-zdravje bo nam reč eh, povečalo varnost eh, bolnikov, kontinuirana oskrba in zdravljanje in mm, nižji stroški. E-zdravje, če se bo zelo razvilo, mora imeti ustrezno pravno podlago, če hočemo, da bo komisija bolj sodelovala z državami članicami na tem področju kar zadeva kriterije kakovosti, merila kakovosti. Menimo, da je pomembno v direktivi imeti neko podlago za razdelavo teh kriterijev in za zagotavljanje varnosti pacijentov. Danes še ne moremo definirati na evropski ravni skupnih eh, meril kakovosti. Zakaj? Zato, ker je pač situacija zelo različna od države do države. V skupnem stališču pa imamo podlago za to skupno stališče priznava, da država članica zdravljenja mora za svojo lastno porabo določiti eh, merila kakovosti. In potem druga država članica, ki mora eh, povrniti stroške, lahko reče, če to pri nas doma ni eh, priznano kot ustreznih kriterij kakovosti, potem ne bomo povrnili stroškov. Torej začenjamo delati v smeri določenega priznavanja skupnih kriterijev ali meril. Ob koncu naj povem naslednje. Mislim, da je to zakonodajni predlog, ki je temeljnega pomena, fundamentalnega pomena, ne zato, ker daje pravno podlago za evropske pacijente, da lahko izkoristijo svoje pravice, temveč tudi zato, ker ustvarja podlago za sodelovanje na določenih področjih za sodelovanje, da bi prišli do boljših, bolj učinkovitih sistemov. Nekaj konvergence je tukaj že možno, nekaj več sodelovanja bo možnega. Zato bi vas pozvala, da resnično čim hitreje pridemo do kompromisa. Obžalovanja bi bilo vredno, če bi imeli težka pogajanja uh, v zvezi s tem. Uh, Parlament pozivam, da najdete stališče, s pomočjo katerega se boste lahko dogovorili z državami članicami. Hvala. Okay. Hvala za te, ta pojasnila. Françoise Grostet je naredila zelo izčrpen uvod v to, pravzaprav pa nimamo več časa za daljše razprave. Samo uh, dve minuti, potem pa bomo govorili o roki za vložitev predlogov sprememb. Žal ne gre drugače, opravičujem se drugim, ker ne bodo mogli dobiti besede. François, dve minuti. Euh, Gospod uh, eh, predsedojoči, bom zelo hitra. Pozorno sem poslušala vse svoje kolege. Najprej se želim vsem zahvaliti, saj uh, se vsi zavedajo, kako nujno je uh, nekaj narediti, da dosežemo napredek pri tem besedilu, ki bo koristen za pacijente. Naj pa pomirim nekatere od kolegov, ki so bili zelo zaskrbljeni, bolj zaskrbljeni kot drugi, v zvezi z inflacijo zdravljenja, do katere naj bi prišlo v nekaterih državah. Eh, ko smo poslušali svet, smo dobro vedeli, da gre za čisto majhen odstotek, da gre za manj kot en odstotek evropskih prebivalcev, kajti običajno se raje zdravimo doma. Samo takrat, ko je kaj posebnega, gremo v neko drugo državo članico. No, in to moramo imeti pred očmi, z predhodnim dovoljenjem in z vračilom države zavarovanja, Eh, ki je v višini eh, stroškov, ki bi bili tudi v državi eh, zavarovanja, pomirimo lahko vse negotovosti teh kolegov, ko bomo rešili te probleme. Kajti imamo odgovore za te probleme. Moramo iti naprej, tako da bomo lahko pripravili kompromis, če bi v drugi obravnavi lahko zaključili, bi bil to uspeh za nas. In to je pomembno, zato ker obstajajo pričakovanja. In ponavljam, to, kar vam predlagamo, je v luči sodb Evropskega sodišča in nič drugega, je v bistvu posledica sodb Evropskega sodišča. Eh, hvala lepa. Hvala. To je dosje, ki je za milijone evropejcev pomemben. Zato razumem, da ste tako angažirani, imate tudi veliko uh, predlogov sprememb. 27. in 28. oktobra moramo glasovati o tem. 15 delovnih dni pa potrebujemo za mnoge predloge sprememb, ki prihajajo. Torej, 30. september do 18. ure sedaj rok, ki ga predlagam, ne 12. No, dosje je že znan več kot en teden, skupno stališče je znano že od maja, torej rok za vzložitev predlogov spremem 30.9. do 18. Hvala za vašo udeležbo tukaj in naj samo še povem, da boste roke Eh, oziroma predloge sprememb sedaj vlagali s pomočjo tako imenega electronic tool, torej po elektronski eh, poti. Hvala tolmačem in vsem ostalim, s tem je seja končana. <laughs> Das ist jetzt optimal, denke ich. Dann kann man freitags dann arbeiten.